Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Kollegen, Gospodje, ima kdo kakšen komentar v zvezi z dnevnim redom? Ne. Predsednik prav tako nima nič kaj zapovedati. Morda nekaj komentarjev v zvezi z obiskom delegacije. Obiskali smo Jordanijo in Libanon. Ana Gomeš je tukaj. Gospa Manesko je tudi tukaj. Gospod Jurek. Večina delegacije je torej tukaj. tukaj. morda bodo oni dodali, če bom kaj pozabil. Gospod Kan je bil tudi tam izvrh socialistov. Dva dni smo bili tam, en dan v Amanu, en dan v Libanonu. Program je bil dober. Srečali smo se z predstavniki Združenih narodov, govorili smo o beguncih in o razmerah za begunce. V obeh državah je situacija zelo krka. Razlogi za to so različni. V Libanonu je zelo veliko palestinskih beguncev. Ocene so, da je okrog 1,5 milijona beguncev tam, 4 milijone ljudi pa tam živi. Torej 4 milijone prebivalcev v državi imajo pa milijon in pol beguncev. Moja domovina, če bi podoben odstotek ljudi sprejela, bi morala sprejeti zelo veliko beguncev. In Libanon ni sposoben sprejeti toliko beguncev. Libanon je rekel, to smo pred 60-70 leti storili s palestinskimi begunci in ti so ostali in država je v težavah, živijo v skupnih hišah, razmere pa so težke in eh, tudi begunci težko živijo. V Libanonu in v Jordani so to klasična taborišča, ki so blizu mej s Sirijo in uh, številke so različne, vsega od 700 tisoč do milijona in 300 tisoč beguncev, ni jasno točno koliko jih je, ampak uh, 60 tisoč odstotkov ljudi v Jordani so palestinci in to seveda mm, kraljevi hiši povzroča težave. Zato moramo paziti na to, da ti dve državi ne bosta še bolj destabilizirani zaradi Iraka in Sirije. Druga točka. Jordanija je po umoru irganskega pilota, odločena, da bo bolj aktivno nastopila proti islamski državi kot do sedaj. V Iraku, v Bagdadu in Erbrilu sem videl, da če Bagdad ne bo sposoben ločevati med zmernimi suniti in šiiti in obstajajo tveganja, da se to ne bo zgodilo, zato ker je prišlo do takšnega paca zaupanja v času vladanja Malikija in Jordanici bi takrat lahko naredili stike z zmernimi suniti in eh, šiiti, zato da bi se situacija lahko razvila kdo je po mojem mnenju tisto, kar smo ugotovili strateškega vidika. Na drugih frontah ni novosti. Povedati pa želim, da v obeh primerih in tudi v Iraku in iratskem Kurdistanu in tudi v Siriji še vedno velja, da je zelo pomembno vprašanje manjšin krščanske manjšine, jezidi, etnične manjšine, kurdi, naprimer v Siriji, kdorkoli že. Manjšine so pomembno vprašanje in eh, v Libanonu je bilo zelo zanimivo slišati, da imajo ljudje tam različna prepričanja. Nekateri pravijo, da se morajo proti islamski državi boriti skupaj z Asadom, Nekaterim pa pravijo, da je se treba boriti tako proti Asadu, kot tudi proti islamski državi. To je tudi turško stališče. In uh, turško stališče je na vse zadnje tudi pomembno in želimo si imeti skupen pogled na ta vprašanja. Rešitve ni pričakovati strani Evrope arabske in islamske države v tej regiji, torej arabske države Turčija in Iran, morajo skupaj najti rešitev in prevzeti odgovornost. Še vedno so v sporu, izvajajo tako imenovane vojne preko posrednikov, naprimer tudi Savska Arabija sodeluje pri tem v Libanonu je zelo zanimivo, kajti tam so kristijani, suniti, šiiti in vsak od teh ima drugo točko za stik v Teheranu ali v Rijedu ali v Damaska. Te vojne preko posrednikov bo mogoče končati le, če bo zagotovljeno, da bo prišlo do zbližanja eh, pogledov. Lepo, da smo dobili to koalicijo 60 držav, ampak eh, operativno mora vse skupaj zaživeti. Mislim, da bi to bila zelo pomembna naloga za evropsko politiko, da se torej posveti temu, da v 60 državah najde nekaj držav, ki bodo operativno aktivne. In po mojem mnenju je to skoraj tako pomembno kot pogovori o zagotavljanju orožja ali celo zagotavljanju vojaške pomoči. To bi pomagalo islamskemu svetu. Velike skrbi imamo in to želim povedati. In sicer neformalno smo posod slišali, da vse skrbi politika Turčije tam se zadeve ne razvijajo dobro. Nihče ne ve, kako daleč bo to šlo. Tudi vprašanje Libije se je pojavilo pri tem. Morda lahko kdo drug pove, kaj je o tem. Namreč podpora fundamentalistom v Libiji strani Turčije. To je zelo moteč element in če se v tem vprašanju pojavi še Egipt, ki je to sedaj vedno deloval stabilizirajoče, potem se lahko res pojavijo težave. Egiptovske eh, vojaške sile so izvedle vojaške napade, zato ker so ubili 21 kopskih kristjanov in tudi to moramo natančno spremljati. Nekateri pomembni politiki imajo velike načrte za to regijo, ampak vse skupaj je treba povezati in se operativno boriti proti ISIS-u, proti Boko Haramu v Nigeriji in tako naprej. Ampak v Siriji in v Iraku je situacija res destabilizirajoča. To sem želel povedati. Želimo seveda zagotoviti več pomoči za begunce. Mislim, da tega ni treba povdarjati. Kdorkoli je že obiskal ta begunska taborišča, je prav gotovo videl, kako so videti razmere tam. Tam so družine z veliko majhnimi otroki in uh, ne smemo več razmišljati o političnih ciljih in o gospodarskih možnostih, ampak se posvetiti samo človeku, ljubnemu vprašanju, to moramo storiti in uh, sedaj še zadnji stavek. V Erbilu, v begunskem taborišču, mi je nemška sodelovka iz protokola dejala naslednje. V Bruslju je toliko denarja, zanima me, zakaj evropska dejanja tukaj niso prepoznavna, zakaj niso vidna. Na številnih področjih dajemo 50, 60, 70 odstotkov vseh sredstev in ljudje ne vidijo, da smo to mi. Vse poteka pod zastavo Združenih narodov, ampak nekako moramo poskrbeti, da se bo videlo, da smo to mi, evropejci. Mislim, da je to sporočilo, ki si ga želimo Ljudje so presenečeni, ko slišijo, koliko denarja Evropa namenja njim. Veliko pomembnih politikov se tega ne zaveda. Mislim, da je tudi to sestavni del politike, da bodo ljudje vedeli, koliko denarja damo. Gospod Manesko. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je. Povzeli ste razprave, ki smo jih imeli na svojem obisku Jordanije in Libanono. Nekaj sem želela dodati. Jordanija in Libanon zaenkrat kaže ta pripravljenost za to, da bi se borila proti terorizmu, kaže ta, da sta odločena za to, ampak po drugi strani sta ti dve državi izrazili tudi podporo, tako vojaško kot tudi finančno. In eh, države članice EU so rekli, da bo ta pomoč dejansko na voljo. Obe vladi sta dejali, da jih skrbi vpliv Irana v tej regiji in tudi grožnja iranskih politik mislim, da je to nekaj, kar moramo upoštevati. To moramo prav gotovo upoštevati, ko razmišljamo o pogajanjih za Iranom. To moramo prav gotovo upoštevati. Kar zadeva begunce v Libanonu, tam smo slišali dva vidika, dva pogleda in še nekaj moramo upoštevati. Podpirati moramo zaveznike v Libanonu, ki želijo podobnemu modelu kot eh, tistemu v Jordaniji, kajti na tak način se bomo lažje borili in lažje bomo zagotovili svoje cilje. Gre za begunska taborišča. Ta begunska taborišča, in to smo videli v Jordaniji, poskrbijo, da je vprašanje beguncev lažje rešljivo. To moramo upoštevati. V Libanonu del političnega razreda podpira oblikovanje teh eh, begunskih taborišč in tudi mi bi morali delati v tej smeri. Hezbolah in druge bi morali poskusiti pripričati, da so begunska taborišča prava pot. Drugače, res lahko zagotovimo finančno pomoč, ampak eh, glede na to, da so ljudje porazdeljeni po tako širokem območju, jim težko pomagamo. Pomagati moramo seveda tudi tistim, ki so čisto na fronti. V splošnem lahko rečem, da ugotovili smo, da je le nekaj pomembnih igralcev v tej regiji, Iran prav gotovo, to je država, ki ustvarja nestabilnost in uh, lahko bi predstavljala potencijalno nevarnost, glede na to, kakšne politike izvaja, ampak tudi druge države so v tej regiji, naprimer Turčija in Egipt, ki bi morali storiti več pri boju proti terorizmu. Hvala. Ana Gomeš. Hvala lepa. To je res bil zanimiv obisk sicer kratek, ampak eh, strinjam se z vašim povzetkom. Nekaj sem vseeno želela povdariti. Kakor ste dejali, številni sogovorniki so povdarili, da je tudi izraelsko-palestinsko vprašanje ključnega pomena pri vsem skupaj. Povdarili so, da to ni konflikt, ki ga je mogoče rešiti samo z vojaškimi sredstvi. Ne, gre za dolgoročen ideološki boj. Upoštevati je treba tudi socialne dejavnike, ki toliko mladih iz te regije in tudi iz drugot po svetu, vključno z Evropo, privabi k sebi. Gre za ideologijo, ki jih potem vodi v grozodejstva. v zvezi s tem se mi je zdelo zaskrbljajoče, da UNHCR tam sicer izvaja veliko dobrega in tudi mi plačujemo mednarodna prizadevanja za lajšanje težav beguncev, še vedno obstaja več eh, dejavnikov, zaradi katerih se pojavljajo pomisleki. Jordanija in Libanon veliko naporo vlagata za begunce in v Libanonu je zelo veliko eh, beguncev, ampak vseeno se mi je zdelo alarmantno, kajti v Libanonu, tako smo slišali, je 385 otrok, 385 tisoč otrok, ki so šolo obvezni, 300 tisoč pa jih ne hodi v šolo. Če ne hodijo v šolo, potem ne bodo sposobni nekoč ponovno zgraditi države in bodo lahko tarča za tiste, ki poskušajo ljudi zvabiti v terorizem. In vsi vemo, da jih ne potrebujejo na tisoče, ampak samo nekaj. V Jordani so taborišča, zato je zadeva lažja, v Libanonu pa taborišč ni. Ko smo govorili z begunci v Jordani, so ljudje bili jezni tudi zato, ker ne morejo delati. Ljudje se ne bodo vrnili v Sirijo, dokler je tam Asad, to je jasno. Preprosto ne bodo šli nazaj. Zamera je tudi zato, ker uh, menijo, da jih Libanon poskuša potisniti nazaj v Sirijo, vsaj v tiste dele Sirije, ki naj bi bili varne. Uh, ampak ljudje ne želijo iti in sama sem naslednjega mnenja. Mislim, da Asad ni del rešitve, ampak del problema, preprosto zato, ker se begunci nikoli ne bodo vrnili nazaj. Tisti v Evropi, ki menijo, da bo Asad sedaj zaveznik v boju proti terorizmu, se motijo. Želim povdariti, kakor ste rekli, da sedaj smo res priča vojnam preko posrednikov. Tudi sirijska vojna se je izrodila v vojno preko posrednikov. Saudska Arabija, Turčija in Katar se bojujejo na tak način. To je del problema, seveda pa tudi Iran je vključen v to. Ne smemo pa pozabiti niti Rusije. Če nekaj me zelo moti. Namreč številni naši sogovorniki, vključno z poslanci, tako iz Jordanije kot iz Libanona, so nam povedali, da verjamejo, da za Daešom stoji Zahod. To je zelo težko razumeti, ampak to ljudje preprosto verjamejo. Veliko se jih. Uh, sklicuje na odločitev o razpustitvi iraške mm, vojske in vse povezujejo tudi z Malikijem, pa tudi z Izraelom. Izrael nenavadno obravnava ranjence in ta percepcija me je res uznemirila, kajti potrebujemo partnerje v boju proti terorizmu, ampak če partnerji mm, ne bodo sprejeli našega stališča, potem bomo imeli res težave. Ostala sem še eno noč in srečali naj bi se z predstavnikom Hezbolaha v parlamentu, te osebe ni bilo, ampak ponudili so mi možnost, da se srečam z Hezbolahom, zato sem se srečala z predstavniki politične veje Hezbolaha in zanimivo je bilo slišati njihov nastop. Hezbolah po eni strani poskuša, da bi postala ključen del libijske vojske, to ima svoje posledice. Povezali so se tudi z eno sekto kristijanov, tudi to nam veliko pove. Obenem pa so izrazili, da jih skrbi enotnost Libanona. Rekli so nekaj v smislu, dobro, morda se prepiramo, ampak če gre za enotnost Libanona, bomo branili enotnost Libanona. Ne bomo dovolili, da hmm, Libanon razpade. In kar zadeva Iran v okviru 3 plus 3, oni bi bili v neprijetnem položaju. Zanimivo se mi je zdelo, da so menili, da ne gre za Asada, ampak za strateško pomembnost Sirije. Mislim, da je to povezano z to vojno preko posrednikov, ki sem jo omenila prej. Hvala. Gospod Jurek, izvolite. Dziękuję panie przewodniczący. To była. Chwała e, lepa, gospod predsjednik. Povedati moram, da je bil obisk zelo pomemben in hvaležni smo gostiteljem in vsem, ki so pripravili ta obisk. Humanitarna katastrofa je res obsežna. Državljanska vojna v Siriji je pustila globoke posledice. Res smo dobili veliko elementov, o katerih lahko razmislimo. Sedaj vidimo, kako lahko konflikti vodijo v humanitarne posledice in tudi v geopolitične posledice. In geopolitične posledice vplivajo na sto tisoče življenj. Opozoriti sem vas želel na praktičen koncept. V Libanonu je zelo veliko manjšin, tudi verskih manjšin. Tam so muslimani, kristijani, suniti in šiiti in to je država, ki ne prejme toliko pomoči kot številne druge države za rešitev begunskega vprašanja. Jordanija je za nas zelo pomembna in uh, pomagati jim moramo rešiti to krizo z begunci. Gre za krizo brez primere, tega si v Evropi sploh ne znamo predstavljati. V Libanonu pa vidimo, da je sedaj četrtina prebivalstva dejansko beguncev. Libanon potrebuje več pomoči, to je popolnoma jasno. In če si ogledamo zadevo z vidika notranjih kriz, internih kriz, in potem menimo, da ne bi bilo dobro zagotavljati finančne pomoči, lahko rečem, da bi ravnali napak. Postopek demokratičnih eh, sprememb je teži kot druge, to je jasno. Če trdite, da je to država v tranziciji, kar zadeva oblast, to ni dovolj. To ne sme biti argument proti zagotavljanju več pomoči za begunce. Gre za skupne interese. Vsi begunci, tudi če se vojna konča, se ne bodo vrnili v Sirijo ali Irak. Vseeno si želimo, da bi se jih čim več vrnilo v državo izvora, zato da ne bodo prispevali k manjši stabilnosti. To se je zgodilo v Libiji v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Prav tako pa si ne želimo novega vala priseljencev v Evropo, zato moramo zagotoviti podporo tam na terenu in ta podpora mora biti sorazmerna države, ki najbolj potrebujejo pomoč, kot je Libanon, bi jo morali tudi dobiti. Hvala. Hvala, gospod Kahn. Številni kolegice in kolegi so že veliko povedali. Sam želim povedati troje. Prvič, begunci. Begunci so pod eh, velikim pritiskom in tudi sami ustvarjajo pritisk na države, tako v Jordaniji kot tudi v Libanonu mislim, da moramo prav gotovo zagotoviti še več pomoči. Nekdo je že omenjal izobraževanje, nekateri že pravijo, da smo izgubili generacijo. Preprečiti moramo dodatne izgube na tem področju. Še nekaj me je zelo, se me je zelo dotaknilo in sicer pravica do dela. V obeh državah ljudje težko izkoristijo spretnosti, ki jih imajo. Kar zadeva Sirijo, mislim, da sedaj postaja jasno, da je Asad problem, zaradi njega je situacija še slabša in številni so jasno povedali. Omenili ste tudi, da je širši problem povezan z Asadom, s tem se strinjam tudi kar zadeva Hezbolah in povezavo Hezbolah-Assad, to dejansko ogroža to krhko ravnotežje v Libanonu. Obstaja skrb, da se bo ta boj preselil v Libanon. Potem pa še vojna preko posrednikov, Irana in drugih, Saudska Arabija in tako naprej. Mislim, da moramo preučiti, kar, kaj bi lahko storili mi za to, da pomirimo situacijo in da pomagamo objema državama ne samo v Siriji, ampak tudi v številnih drugih državah v tej regiji, se bije ta boj preko posrednikov in zaradi tega je situacija še bolj nestabilna. Kar zadeva boj med Saudsko Arabijo, Egiptom ter Turčijo in Egiptom, vprašanje je, vprašanje Ehwana in na koncu gre za verodostojnost. Po mojem mnenju bo zelo nevarno, če se mi odločimo, da jih potisnemo v katerokoli smer, lahko jih potisnemo v napačno smer. Poslali bi lahko sporočilo, da se borimo proti muslimanom ali islamu, ampak jasno se ne. Mislim, da je vprašanje zelo pomembno, ukrepati moramo tako, kot je treba. Vprašanje Izraela in Palestine. Res je, Evropski parlament je že storil veliko tukaj, oni to priznavajo, ampak to je vprašanje, ki ogroža mm, druga vprašanja. Če lahko kaj storimo v zvezi z vprašanjem Izraela in Palestine, potem lahko pričakujemo lažjo rešitev tudi druge in tako se bomo lahko borili proti islamski državi in mm, tudi zadeva v Siriji se bo rešila. Sedaj se je izkazal stari nemški rek, tisti, ki potuje, ima veliko za povedati. Zato lepo prosim, da bodo drugi kolegice in kolegi krajši. Gospod Vajgl, izvolite. Danke, Herr Präsident. I... Hvala, gospod predsednik. Povedati želim, da je za nas zelo pomembno, da pokažemo, da podpiramo dve demokratični državi, ki trpita zaradi problemov, problemov z begunci. Obe državi imata dolgi tradiciji odprtosti in strpnosti in radi sta spremljali ljudi v težavah. Prejšnji teden smo slišali, kako problematične so te razmere z vidika UNVRE. UNVRA se je na začetku posvečala samo palestinskim beguncem, sedaj pa morajo reševati veliko širši problem. Ampak v zvezi s tem, kar so povedali drugi kolegice in kolegi, povedati želim, da je epicenter vsega problema, seveda problem med Palestino in Izraelom. Obe strani morata najti rešitev za ta problem. Gospod Brok, zanimalo me je, kako je videti situacija v Jordani, kako oni gledajo na dialog med Palestino in Izraelom. Edini faktor v tej regiji, ki je včasih izvajal komunikacijo med obema stranjema, je bila Jordanija. Občutek imam, da je Jordanija postala utrujena in uh, sedaj imajo še dodatne težave zaradi več 100 tisoč beguncev, iz, eh, ki prihajajo iz Sirije. Vseeno pa me zanima, kaj ste slišali od jordanskih politikov. Hvala. Herzlichen Dank. Najlepša hvala. Lahko še dodam, da je v obeh državah konflikt, konflikt med Izraelom in Palestino zelo visoko na dnevnem redu in v obeh državah je očitno, da ta konflikt in podobni konflikt predstavlja izgovor za daž. In če bi resnično podprli rešitev dveh držav, držav v konfliktu med Izraelom in Palestino, bi s tem odstranili argumente za večino teh bitk in bojev Deša. In to se nam vedno znova podarja v Beirutu in v Ramali. Gospod Boštima ima besedo. Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za vaše poročilo in za informacije. Evropa je sprostila veliko sredstev za pomoč tem državam in beguncem. In ta sredstva so ali neučinkovita ali pa enostavno poniknejo. Rad bi omenil tudi libijsko razsežnost, ker ste omenili tudi vi, gospod predsednik. Rad bi opozoril vse ostale, da je situacija v Libiji res eh, zelo krhka in da Poleg teh zločinov lahko opazimo tudi dramatične dogodke v Libiji, ki se hitro lahko sprevržejo iz lokalnega konflikta v regionalen konflikt in to potem lahko ujde eh, nadzoru. Rad bi pozval službo za zunanje dejavnosti, da preuči, kaj lahko storimo mi v Evropi in skupaj z mednarodno skupnostjo, da bi popravili, preden bi dobili vlado nacionalne sprave, kajti Libija se lahko medtem poveže z Bokom Haramom v Afriki in s tem bi destabilizirali celotno regijo kriza pa bi se še razširila drugam. Zato mislim, da je pomembno, da se povežemo z državami, kot je Egipt in tudi z drugimi, zato da popravimo to situacijo in da preprečimo, da ISIS postane še bolj aktiven v tej regiji. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Problem beguncev je izredno pomemben problem. Vendar pa je to posledica resničnega pravega problema. Moramo biti solidarni in preprečiti, da bi se število beguncev še povečalo. To se sedaj dogaja, kajti ne, nismo zmožni odpraviti socialne in gospodarske razmere, ki povzročajo vojne in begunce. Rad bi povedal nekaj v zvezi z vojno preko posrednika. Nihče ne umre zaradi zunanih dejavnikov, ki določijo, kdo se bo boril proti zunanjemu sovražniku. V Iraku kurdi, suniti in šiti niso v konfliktu zaradi tega, ker. Uh, bi jih kdo potisnil z sovražnim govorom v ta boj, ampak zaradi posebnih razmer. Če govorimo o zahodni zaroti, potem eh, jim lahko rečem, da je to popolnoma napačno. Moramo premišljati o, politi, premišljati o političnih razsežnostih, ne samo o strukturnih problemih, Vojna je posledica zunanih pogojev. Gospod Brok je omenil nekaj, kar je temeljnega pomena in to je konflikt med Palestino in Izraelom. Tega konflikta ne bo konec, če bomo omogočali, da se bo na tem ozemlju še naprej kršilo vse, kar je predpisala mednarodna skupnost ta konflikt je eden od največjih dejavnikov. Ne moremo več dopuščati, da se še vedno dogajajo okupacije, priključitve, preganjanja palestincev, kajti s tem bo mogoča samo ena država in takrat bo konec te države Izraela. Ne smemo dopustiti, da se stvari odvijajo same. Kot je že povedal moj grški kolega, na Evropo se gleda kot ena politična enota. Moramo biti proaktivni, moramo biti aktivni. Nimamo vojaške moči, vojaških sil, imamo pa gospodarsko moč in to je zelo pomembno. Zato moramo biti učinkoviti, aktivni na bližnjem vzhodu, kajti mi tam nimamo nobenega vpliva. Mi dajemo pomoč za begunce, imamo zelo močne trgovinske odnose, vendar pa so tam glavne ZDA. Če bomo tako nadaljevali, bomo samo možna krava. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj gremo na četrto točko na dnevnem redu. Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu. Prejeli smo 130 predlogov sprememb. Danes imamo drugo obravnavo. Mislim, da smo v zadnjih dneh uspeli oblikovati kompromisne predloge, spremembe, nekatere smo že razdelili, o nekaterih smo razpravljali na seji poročevalcev v senci in dobili smo kar precejšno večinsko podporo. Rad bi še povdaril, da bom predlagal pri nekaterih predlogih sprememb, da ga svema proti ne, zaradi vsebine, ampak zaradi tega, ker so preveč podrobni. To se vedno znova dogaja v letnem poročilu. Obstajajo področja, ki so za nekateri zelo pomembna, vendar pa če to dopustimo, potem ne bo več glavnega sporočila v tem poročilu. Mislim, da smo se dogovorili, da bomo čim krajši to se nam ne izvedno um, popolnoma. To nam ni vedno popolnoma uspelo, bodimo realistični, vendar pa prosim razumevanje, če nekaterih predlogov sprememb nisem sprejel. In to zaradi podrobnosti. To poročilo je smiselno samo če v njem leži glavno bistveno sporočilo, ne pa da navajamo podrobnosti. Prosim, da to upoštevate, ko boste danes razpravljali o glasovalni listi v političnih skupinah. Tisto, kar smo še lahko vključili, ne da bi s tem spremenili in izkrivili splošno sliko, smo vključili, ostalo pa se moral izpustiti. Najlepša hvala za razumivanje. Želi kdo besedo? Ko bomo razdelili seznam za glasovanje in ko boste prebrali kompromisne predloge, sem vam na voljo za eh, odgovore danes večer. Pripravljam sem se tudi srečati na štiri oči s posamezniki, s predstavniki bližnjih skupin, s vrčevalci v senci, zato da dosežemo dogovor. Še enkrat pa prosim, da ste široko grudni in da me podprete pri tem, da skušamo ohraniti osrednjo linijo in stališče. Bi kdo rad besedo? Ne. Mm, Moredo, potem gremo na naslednjo točko na njenem redu. Montenegro. Da kolega. Črna Gora. Kolega Senok ima besedo. pravzaprav. Uh, gospod Tanok, torej, izvolite. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Pričakoval sem gospoda Broka, vendar vi niste, gospod Brok. Najlepša hvala. Na prejšnji seji sem že podal uvod in pregled v zvezi uh, sporočimo napredku Črne gore za leto 2014, zato ne bom ponavljal to, kar sem že prejšnjič povedal. Lahko samo rečem, da sem se uspešno pogajal skupaj z zaposlenimi v odboru, sporočevalci v senci iz uh, največjih pličnih skupin. Oblikovali smo okrog 20 kompromisnih predlogov sprememb, večino bomo sprejeli, o to sem prepričan, kaj ti, o tem smo se dogovorili z drugimi političnimi skupinami. Imamo 188 predlogov sprememb. Upam, da se bo število skrčilo. Večina kompromisnih predlogov in predlogov sprememb je bilo neproblematičnih. V poročilu govorimo o Črnigori v napredku, kako dobro je um, napredovala. 16 podlavi o poganjih je že odprtih, tudi 23 in 24 poglavi, ki so zelo pomembna na področju sodstva in pravosodja, kot tudi reforme v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu, svobodi medijev in tako dalje. V poročilu pa želimo predvsem pokazati pravo pot vladi za izvajanje reform. Podarimo pa tudi, da se strinjamo z letnim poročilom komisije. To poročilo ni problematično, z veseljem bom prisluhnil kolegom, uh, če želijo povedati kaj posebnega v zvezi z predlogom spremembe. S predlogi sprememb. Če si kolegi to želijo, torej lahko izrazijo sedaj svoje mnenje. Najlepša hvala. Gospa Dobbs hmm, ima besedo. Je predsedujoča medparlamentarne skupini, skupine za, za Črnogoro. Najlepša hvala. Se opravičujem, da sem zamudila začetek govora gospoda Tenoka, kaj ti ta odbor je vedno točen, kar se časa tiče. Sem predsedujoča za delegacijo in eh, opazili smo, da je ta proces dostegel velik napredek v poročilu. Pozdravljamo kako napredek in približevanje Črne gore Evropski uniji. Podarjamo tudi, katera področja potrebujejo še nadaljen trud. Naj podam nekaj pripomb. Gre predvsem za področje temeljnih soboščin in to je seveda bistveno za pogajalski proces. Gre za presne 129, gre za problem invalidov. Eden največjih problemov invalidnih oseb v Črni gori je, da nimajo dostopa do javnih ustanov. To pa je bistvenega pomena zato, da lahko živijo in izpolnjujejo svoje civilne dožnosti in pravice. To smo omenili tudi decembra v parlamentu. In invalidi niso imeli dostopa do parlamenta v zgradbo in so morali ostati zunaj. To je nujno treba popraviti. Pomembno je da vsi državljani imajo in dobijo dostop do ustanov in zgrad, kjer se sprejmajo zakoni. In še drugič, imamo predstavnje 57, kjer se govori o okrepitvi vloge pristojnosti ombudsmena. Tudi to je pomembno. Treba je vključiti v poročilo tudi ta vidik. Vsi vemo, kako zelo pomembno je delo ombudsmana in varuha človekov pravic v Evropski uniji. In tudi varuha človekov pravic v Črni Gori ima nekaj zelo pomembnih primerov in zato je treba ukrepiti njegovo vlogo. Črna Gora je država, ki ima zelo živahno civilno družbo, ima nekaj zelo aktivnih politikov, ki si želi eh, vstopiti v Evropsko unijo. Upam, da bo uspešno prebrodila vse izzive in da se bo pridružila v prihodnosti tudi Evropskim denarjem. Hvala za sodelovanje gospod Tenok in za konstruktivno delo gospod Plenkovič v imenu gospoda Kobačeva. Eh, eh, Najlepša hvala. V imenu gospoda Kobačeva, ki je proč v senci skupine ELS za Črnogoro, bi rad izrazil njegov hvaležnost gospodu Tanaku za sodelovanje dosegli smo kompromis, kompromisne predloge na pomembnih področjih. Gre za predvsem tri področja: pravosodje, dobro upravljanje in vladanje in svobodo medijev. To je zelo pomembno za pogajalski proces. 16 poglavi je odprtih. Ta država je sedaj vodilna glede pogajanj v primerjavi z drugimi jugovzhodnimi evropskimi državami. Gospod Kovačev meni, da je sedaj treba začeti z izvajanjem reform. Bistvenega pomena je tudi, da zagotovimo izvajanje sprijete zakonodaje in da se okrepi vse pomembne ustanove inštitucije Črnagora, mora tudi premostiti politični razkol v državi, v družbi. Tudi to bo pripomoglo k temu, da se izvedejo primerne gospodarske in politične reforme. Meni tudi, da je treba zagotoviti pravo in primerno zdravo zračje za medije in tudi to mora postati prioriteta za to državo, kajti to je nujno potrebno za svobodno in bogato družbo zato je treba zagotoviti neodvisnost medijev. V tem kontekstu je pomembno tudi, da povdarimo sodelovanje med civilno družbo in med oblastmi na več področjih. Kot zaključek lahko povemo, da je Črnagora lahko zgodba o uspehu, če bo ostalo tako kot sedaj in da se eh, bo pokazala politična volja takrat D govoril v imenu našega poročevalca v Senci. Tudi on se zahvaljuje gospodu Teneku za poročilo, za očinkovita pogajanja. Zahvaljujem se mu za to. V poročilnih kompromisnih predlogih je veliko vsebine, ki jo lahko podpremo. Pri pogajanjih 23 in 24 je prišlo do napredka, treba je okrepiti parlament, um, svoboda novinarjev, pravice za skupnost LGBTI, boj proti diskriminaciji invalidov, kar je že omenila kolegica Dodd. Glede predlogov sprememb naše skupine SD lahko rečem, da so v skladu s kompromisnimi predlogi. Radi bi povdarili, da je pomembno, da se še nadaljuje z reformami, še posebej, ko gre za boj proti neenakosti, socialni izključenosti in zagibanju davkom in tudi boju proti brezposelnosti kot tudi revščini. gospod Tenok ni podprl našega predloga 156. Mogoče lahko kaj več pove glede tega. Rade bi si zagotovili podporo glede tega predloga pri drugih političnih skupinah. V moji politični skupini smo že razpravljali o tem, kako bomo glasovali. Tudi vprašanje vojnih zločinov je zelo občutljivo, to je zelo pomembno za to državo, kot tudi za druge države. Lahko prosite za tišino, gospod Pasku. Zelo težko je govoriti v takšni, takšnem hrupu. Prosim za tišino. V moji bližnji skupini preglasovanjem smo razpravljali o vojnih zločinih, kot sem se dejal, in o predloge sprememb povezanih s temi zelo pomembno je, da zagotovimo, da ne pride do nekaznovanja, da ne pride do selektivnosti glede kaznovanja in pa točka 42. Strinjamo se s tem predlogom spremembe, vendar pa, če je pomembno, da to omenjamo pri posamezni državi, ne vem, o tem se lahko še pogovorimo. In eh, še članstvo v NATO za Črno goro. Ne vem, če je prav, da to omenjamo v tem poročilu, tudi o tem se še lahko pogovorimo. In lahko bi pristali na svobodno glasovanje glede tega ne bi glasovali proti samemu načelu, vendar pa bi glasovali proti zaradi tega, ker to poročilo ni pravo poročilo za to, da govorimo o članstvu v NATO. Vendar pa nasplošno podpiramo to poročilo in tudi kompromisne predloge, gospod Čanzanski. Докладчика Танок за огромната работа, която извършил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 glede tega kompromisa in predlogov sprememb bi lahko to podprl in mislim, da bi morali podpreti tudi poročilo gospoda Tenoka v celoti. Hvala. Mač, mister Radoš, please. Najlepša hvala, gospod Radoš. Thank you, mister president. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospodu Tanaku za širok pristop, za kompromisne predloge in za dosežen dogovor. Rad bi podaril pomembno vprašanje v tem besedilu. Najprej smo v tem poročilu pozvali države članice, ki so tudi članice v NATO, da podprejo pospešen pristop Črne Gore k NATO. Zelo pomembno je, da se lotni vzhodni Jadran postane del NATO, zato da zagotovimo varnost. Tega besedila ni v. 22. točki v kompromisnem predlogu, vendar pa obstaja še en predlog, spremljiv, kjer pa to omenjamo, zato prosim kolege, da podprejo ta predlog spremembe, da pozivamo države članice, kjer so tudi članice NATO, da podprejo članstvo Črne Gore v NATO. Najlepša hvala, gospod Kukan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi podprl stališče poročevalca v senci gospoda Plenkoviča, rabi tudi čestitev poročevalcu, ki je kot vedno pripravil zelo dobro poročilo. Njegovo delo je bilo olajšano zaradi dobrih rezultatov, ki so jih dosegli v Črni gori. Črna gora je vodilna država v pristopnem postopku zato moramo še naprej opogumljati in motivirati to državo, da nadaljuje z dobrim delom. Ta država mora uskladiti svojo zunanjo politiko skupno zunanjo varnostno politiko Evropske unije. Črna Gora igra tudi pomembno vlogo v regiji in pri oblikovanju dobrih sosedskih eh, odnosov s sosednjimi državami treba je opraviti še veliko nalog in reform. Tudi sam sem pripravil predloge spremen. Pomembno je, da povdarimo, da je treba ločiti stališče države in stališče strank. Treba je tudi opredeliti vlogo parlamenta v tem postopku. Uložil pa bom tudi predlog sveme glede svobode medijev, kajti to vprašanje še vedno povzroča veliko skrbi. Najlepša hvala, gospod Tenok, najlepša hvala, gospod Pasko. Naj čisto na kratko odgovorim na nekaj vprašanj. Gospa Dob bo verjetno zadovoljna, da bom podprl predlog spre, spremenil 129 in 75, kot tudi predlog Kovačeva glede izvajanja, čeprav je včasih zelo težko objektivno oceniti izvajanje. In še to, kar je omenil gospod Hawit glede predloga 156. O tem smo govorili tudi znotraj pogajanj o kompromisih. Ne vem, kaj pomeni to, kar ste omenili, kot eh, aktivno, aktivni ukrepi za trg dela. Ne vem, verjetno je to pač žargon socialistov. Ne vem, kakšni so ti aktivni ukrepi trga dela. Ne vem, če bi to lahko podprli v naši skupini EKR, kaj ti mi s tem razumemo poseganje v svobodni trg. In še to, kar je omenil gospod eh, Radoš, to je omenil tudi gospod Howitt, čeprav bolj skeptično. Gre za razpravo, ki se vedno znova pojavi, ko omenimo NATO. Seveda NATO ni neposredno povezan s pristopnimi pogajanji. Albanija je že članica NATO, ne vam dam samo primer, vendar pa nasplošno proces pristopa v NATO. Uh, pomeni tudi deregulacijo in uvajanje svobodnega trga v teh državah, svoboda menije, um, dobro upravljanje, boj proti organiziranem kriminalu in tako dalje. In zelo sem zadovoljen, da gospod Radoš to podpira. Tudi sedaj, še posebej sedaj, ko je postalo jasno, da Rusija skuša uporabiti svoj vpliv v. Uh, nekaterih državah, še posebej v veliki sosednji državi Črne gore, ko gre za energijo, skupne vojaške vaje in tako dalje. Črna gora se je popolnoma pridružila sankcijam proti Rusiji zaradi agresije v Ukrajini. Prej sem jaz 178 lahko popolnoma sprejmem, kar je omenil gospod Radoš, vendar pa ne vem, če bodo to eh, podprle druge bližnje skupine, gospod Kukan, ki je velik diplomat Slovaške, je dejal, da podpira, pročem to zelo cenim, in omenil je ločeno financiranje vlade in od financiranja strank. To seveda podpiram. Mislim, da sem s tem odgovoril na vse vprašanje. Hvala. Okay. Um, thank you very much. Dobro, najlepša hvala, gospod Tenok. Hitro se posvetujemo. Gospod Štucman mi pravi, da Eh, imamo tudi kolegico Lunaček in Gasalov, ki sta prispela nekoliko kasneje, ki tudi želita besedo, eh, ampak eh, tako da bomo izjemoma po vašem zaključku dali besedo še njima v dobrem duhu sodelovanja. Gospod Castaldo. Semplicemente non mi avete visto quando mi sono prenotato. Comunque voglio... Hvala lepa. Niste me videli, ko sem se oglasil oziroma ko sem dvignil roko. Bi se želel zahvaliti gospodu Tenoku za vse opravljeno delo pri tem poročilu, ki je zares prepričljivo. Kot so povedali že drugi, je Črna Gora država, ki je trenutno dosegla največ napredka pri uh, post, postprocesu pristopa, zato, je zares pozitiv, zato zares moramo pozitivno oceniti njen napredek. Uh, želel sem izraziti torej pozitivna stališča o kompromisnem predlogu številka 11. Ko gre za, ko gre za sodnike, policiste in organe pregona in preiskovanja eh, ter za izvajanje njihovega dela in sredstva, ki naj bi jim jih namenili. Gre za pozitivno dejstvo. Na vseh teh področjih je izvajanje učinkovito. Naša skupina tudi meni, da bi lahko podprli številko 19 o varstvu okolja ter boju proti podnebnim spremembam. Menimo, da je zares nujno, da zahtevamo Črne gore, da razvije trajnostne energetske politike in okolju prijazne modele. Ko pripravljajo nacionalni energetski načrt, morajo poštevati tudi obnovljive vire energije in upamo, da bo to dober zgled, ki naj bi ga postavili drugim državam v regiji, eh, ki tudi razmišljajo o pristopu. Hvala lepa, kolega Kastal, eh, Kastaljo, kolegica Lunaček. Hvala lepa, hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Presenečena sem bila, da ste predstavniki vseh drugih skupin že spregovorili in da je tudi poročevalec že podal svoje zaključne pripombe, saj ne bi začeli šele ob štirih. Ampak tako pač je. Zahvaljujem se poročevalcu za duh sodelovanja in kompromisa. Hvala, da ste sprejeli nekatere naše predloge. Gre za dobro poročilo, vendar pa gre za štiri naše predloge spremembo, kateri bi vas prosila, da še enkrat razmislite tudi pri seznamu glasovanja in glede vaše podpore. Tudi nekateri drugi poslanci so jim naklonjeni. Eden izmed njih je številka 42. Gre za kritiko novega predsednika komisije, ki je dejal, da v naslednjih petih letih ne bo nove širitve. Ne gre za to, da to ne bi bilo res, smo pa po našem mnenju s tem poslali napačen signal državam, kandidatkam in morbitnim kandidatkam in jih ne spodbujamo, da napredujejo, temveč smo morda ošibili eh, njihovo zauzetost z odzivom Evropske unije z našim kompromisnim oziroma z našim predlogom spremembe poskušamo izraziti stališče Evropskega parlamenta. Potem številka 69 zloraba javnih sredstev, tudi o tem bi morali spregovoriti kot parlament in potem še številka 116 javni dostop do informacij. Gre za nekaj, za kar se borimo v tem parlamentu, v drugih parlamentih, zato je treba to vključiti v poročilo. In za konec še številka 160 za zaščito biotske raznovrstnosti. Poročilo vključuje splošne pripombe o okolju, ampak eh, Črna Gora ima v svoji ustavi zapisano, da gre za zelo raznoliko državo, kar se tiče eh, narave in če bomo zaščitili in omenili biotsko raznovrstnost, bi bilo to zelo koristno. Če boste še enkrat razmislili o podpori naših predlogov sprememb, bomo zato zelo hvaležni. Hvala. Lunaček, Najlepša hvala, gospa Lunaček. Gospod Tenok, če se želite odzvati, izvolite. Hvala. Najprej pripombe gospoda Kastalja. Mislim, da ni postavil specifičnih vprašanj, gre bolj za to, da je zadovoljen s kompromisnimi predlogi in tega mi ni treba naslavljati. Vsako leto imamo raz, enako razpravo z gospod Lunaček. Seveda imate pravico kot skupina, da se poskušate zauzemati za določene vprašanja, vendar pa jih sam v imenu svoje skupine žal ne morem podpreti. Morda se mnenja drugih razlikujejo. In seveda bo vsak poslanec oziroma poslanka glasoval na podlagi pristopa svoje skupine. Kar pa se tiče Junkerjeve izjave, morda se vam zdi obžalovanja vredna, ampak širitev, pospešena širitev, zaenkrat verjetno žal ni mogoča. Obstaja euroskepticizem. Eh, določena jeza zaradi hitre širitve in zato ne moremo še bolj potisniti Črne Gore, da postane članica že v prihodnih petih letih. Takšen pristop bi bil zelo težaven in zato moram temu nasprotovati. Kar pa se tiče predloga spremembe, mislim, da pri zaštevilko 160, tisti, ki govorijo o okolju, omenili ste določene energetske projekte in pravite, da nasprotujete nekaterim projektom hidroelektrarn. Morda imate zato legitimne okoljske pomisleke, ampak gre za energetsko mešanico, ki si jo je izbrala Črna Gora, gre za suvereno odločitev države in mi nismo tisti, ki lahko Črni Gori določamo, kakšno energetsko mešanico mora imeti in katere projekte bo izvajala, če so ti le skladni s pravnim redom. Tako da jim tega žal res ne moremo predpisati. Ehm, Črna Gora je ekološka država po svojih besedah, ampak kako naj bi to ekološko dosegli, pa, zato pa lahko uporabljajo svoje lastne merila. Hvala, gospod Tenok. Ja, seveda gre za vprašanje širitve in splošnega stališča, ter to, kaj se bo dogajalo v prihodnih petih letih, to ne velja le za Črnogoro, temveč za vse države jugovzhodne Evrope, ki poskušajo izvajati reforme in doseči napredek. Naša naloga kot parlament in tudi naloga komisije pa je, da jih podpremo pri tem procesu. Tako s tem zaključujemo točko o poročilu o napredku za Črnogoro za leto 2014. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci. Zdaj pa lahko nadaljujemo s poročilom za leto 2014 o napredku nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Poročevalec je naš slovenski kolega Ivo Weigl in to bo druga obravnava tega poročila. Kot vsi veste, se je država v zadnjem času znašla v situaciji, ko je politična stabilnost ogrožena zaradi medsebojnih obtožb glede nekaterih kaz, eh, kaznjivih dejanj povezanih s prisluškovanjem. Zato je prišlo do poslabšanja političnega ozračja v tej državi. In zato je treba sprejeti ustrezne ukrepe, da bi lahko država še vedno ostala na poti k Evropski uniji. Odbor za zunanje zadeve Evropskega parlamenta zato poziva vse politične akterje, da se konstruktivno udeležijo dialoga, ki bo državi naložil jasne strateške prednostne naloge. Te se povezujejo z reformami in potjo k Evropski uniji. Kolega Weigel in drugi poročevalci v Senci eh, so bili soočeni z 296 predlogi sprememb, 16 kompromisnih predlogov je bilo pripravljenih na podlagi teh predlogov sprememb, ki se ukvarjajo s številnimi vprašanji od predpristopnih pogajanj do polarizacije domače politične, cene poslabšanja situacije na področju medijev, vprašanja povezana s civilno družbo, mednarodni odnosi oziroma mednacionalni odnosi, vprašanja povezana z zunanjo politiko in tako naprej, vprašanja, s katerimi se ukvarja država že vrsto let in kljub priporočilom Evropske komisije prav zaradi tega niso mogli odpreti vrste pogajalskih poglavi, kar je zagotovo situacija, ki povzroča frustracije. Zato predam kar besedo gospodu Vajglu. Eh, vi ste predsedujoči že povedali, kar sem jaz nameraval, namreč, da smo vsi kolege iz eh, tega odbora in eh, poročevalci v senci opravili neko zelo komplicirano in kompleksno delo, ker problemi v Makedoniji so kompleksni. In jaz bi se rad zahvalil vsem, ki so prispevali z svojimi amadmaji k izboljšanju dokumenta in tudi sekretarijatu, soportu za to, da smo prišli do 16, 16 kompromisnih amandmajev in v njih poskušali zajeti, kolikor je mogoče bistvenih skupnih stališč in skupnih tem. Seveda to pri takšni množici amandmanov nikoli ni mogoče upraviti eh, v celoti in jaz bom z veseljem odprt za predloge, sugestije, ki jih boste danes oziroma do deadlinea še dodali. E, rekel bi to, da je poročilo o napredku in naš odziv na njega poudarja pomen kontinuitete v uresničevanju projekta širitve Evropske unije na vse države jugovzhodne Evrope. Makedonija je že dolgo let pripravljena na to, da bi začela pogajanja. To je bilo tudi večinsko mnenje vseh kolegov, ki so sodelovali pri nastajanju eh, tega poročila. Vendar je zaradi enega samega vprašanja z spora z Grčijo okoli imena prišlo do zastoja, ki še danes traja. Zato ni nič čudnega, da je ena izmed poant tega poročila to, da je Makedoniji treba omogočiti začetek pogajanj, da to v ničemer ne, ni v neskladju z tem, da je tudi treba rešiti odprta dvostranska vprašanja in to pred zaključkom pogajanj, vendar pa je ta zastoj ima za posledico negativne zaostrovanje političnih razmer in gospodarsko stagnacijo v Makedoniji. Zato poročilo predlaga, da se pogajanja začnejo in da se hkrati začenja tudi resno delo na odpravljanju nesporazumov, razlik in problemov v dvostranskih odnosih. Kot ste omenili v začetku, je v tem trenutku v Makedoniji prišlo do, do političnih zapletov, lahko bi se tudi reklo do ene globoke krize nezaupanja, med glavnimi akterji imamo bojkot parlamenta za strani opozicije, imamo nenavadno ostre obtožbe z obeh strani za dejanja, ki so pravzaprav, če so se zgodila, sodijo v pristojnost tožilstev in sodišč. Vsekakor pa tudi, v razprave v parlamentu. Zato se mi zdi bistveno, da tudi ta iz tega parlamenta pride poziv za ponovno vzpostavljanje normalnega parlamentarnega dela, za politično ovrednotenje problemov, ki danes dominirajo v Makedoniji, In če je za to potrebno posredovanje, medijacija, bodi si Evropskega parlamenta ali koga drugega na nivoju Evropske unije, mislim, da je tudi to eh, treba preveriti. Eh, zastoj v napredku pogajanja oziroma proti pogajanjem komplicira tudi medetične, medetnične odnose, ustvarja nepovoljne pogoje za tuje investicije, za nasploh, za zaposlovanje in mislim, da je treba Makedonijo razbremeniti. Mislim, da je, dovoljujem si ta izraz, ta država diskriminirana in to že predolgo. To seveda ne pomeni, da politični dejavniki v sami državi, v Makedoniji, nimajo svojega deleža odgovornosti, da je situacija prišla tako daleč. Poročilo omenja tudi deformacije na področju medijske svobode, na področju pritiska na medije, določenih sumov selektivnega pravosodja in določenih problemov, ko gre za odnose do manjšin, odnose v odnosu na LGTB in, in nekatera druga občutljiva družbena vprašanja. Vse to je na nek način zajeto v tem poročilu, skupno, skupaj z priznanjem, da je Makedonija v zadnjih letih naredila napredek, ko gre za gospodarstvo, za zaposlovanje in tudi za na področju regionalnega sodelovanja, urejanja odnosov z sosedi. Jaz bi tukaj končal in vas pozivam, če imate kakšna dopolnila, še je čas, da se o tem pogovorimo. Hvala. Hvala, kolega Weigl. Sad... Hvala, kolega Weigl. Zdaj pa dajem besedo kolegi Petrletu, ki bo najprej spregovoril kot vodja delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Makedonijo, potem pa tudi v imenu kolega Prede za Evropsko ljudsko stranko. Kolega Petrle, izvolite. Predsednik. Eh, delim mnenje s kolegom Vajglom, poročevalcem, eh, da je ključno politično izhodišče v zvezi s tem poročilom ponovljeno mnenje Evropske komisije, da država kandidatka izpolnjuje pogoje za začetek pogajanj. Jaz sem vesel, da smo s poročevalcem Vajglom na čelu uskladili politično govorico, Eh, ki je uravnotežena, predvsem pa je usmerjena v dinamizacijo pristopnega procesa, ki je nujna. Mene se zdi zelo pomembno, da smo ključno odprta vprašanja postavili v verodostojna medsebojna razmerja. Torej poročilo ni navijaško, ampak izraža evropskega duha. Mi priznavamo tudi odprta vprašanja, ne prvič, vendar jih postavljamo v kontekst skupnega interesa ter odklanjamo njihovo absolutizacijo v tej ali v oni smeri. Jaz sem prepričan, da bi odprtje pogajanj zagotovilo bolj učinkovito možnost vplivanja na reformni proces v državi kandidatki kot nadaljevanje odnosa, ki ne zagotavlja dodane vrednosti. Videli smo, kako ne gre, kaj ne zagotavlja napredka, z našo govorico pa smo zelo jasni, kje vidimo možnost napredka. E, jaz sem prepričan tudi, da negotovost v zvezi s pristopnim procesom v Makedoniji ne zmanjšuje naraščajoče notranje politične napetosti. Ta negotovost ne, ne deluje dobro. Torej, končam s prepričanjem, da imamo politično odgovornost, da po parlamentarni strani pomagamo preseči status quo, eh, status quo, eh, ki eh, ga je treba preseči. Eh, dovolite še nekaj besed, ker je naša eh, eh, senčna poročevalka gospa Makovej odsotna, eh, enako velja za gospoda Predo, ki me je prosil naj povem v njegovem imenu nekaj besed. Torej, naša politična skupina je zadovoljna, je vesela, da smo prišli da smo izpogajali teh 16 kompromisnih eh, dopolnil, eh, ki jih lahko podpremo kot skupino, po našem mnenju so ravnotežena in eh, upoštevajo tudi našo generalno politično linijo. Pogajanja niso bila enostavna, ehm, vendar smo bili odprti tudi do naših bolgarskih kolegov, in grških kolegov, eh, eh, ki so želeli jasno pozicijo od bilateralnih vprašanj. Hrati eh, pa smo jasni s tem, da to ne sme zavirati odprtja pogajanj. Skupina je vesela, da so bili amandmaji, ki ste jih predlagala gospa Makove in gospa Preda, vključena v več kompromisnih predlogov. V kompromisu sedem pa izražamo našo skrb zaradi nedavn, zaradi nedavnega konflikta med vlado in opozicijo in tudi glede tega smo do, dosegli eh, sprejemljivo eh, formulacijo. Torej, naša politična skupina je, je vesela, da smo našli eh, skupen jezik tudi pri vprašanjih, ki niso ravno enostavna. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Peterle. Hvala lepa, kolega Petrle. Petrle, eh, kolega Howard pa ima besedo v imenu SND. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, hvala tudi gospodu Vajglu. Naj za začetek povem, da sem bil zelo rad poročevalec v senci za SND in užival sem v našem skupnem obisku močno pa podpiram tudi njegov osnutek poročila in mu želim vse dobro tudi vnaprej. Tudi v prihodnosti bom, bom izrazil tako veliko podporo kot do sedaj. Tudi kompromisni predlogi so dobro pripravljeni, nekaj dalj časa smo se morali pogajati o njih, vendar pa smo dosegli obsežen dogovor in tudi dobro smo pripravili besedila kompromisnih predlogov ter tako dobro odrazili stališče našega odbora. Želeli smo biti vključujoči, kar se tiče institucionalnih sprememb. Seveda pa razumem tudi pomisleke kolega Vajgla. Sestanek je bil kar težaven. Sem pa zelo vesel, ko gre za vprašanje LGBTI, da je to ustrezno vključeno in mislim, da smo pripravili besedilo, ki ustreza v določeni meri vsakomur. Tudi ko gre za zunanjo politiko, mislim, da je besedilo predloga dobro pripravljeno. In poslali bomo ustrezen signal Skopju. To bo signal ki ga bodo naši prijatelji tam gotovo prepoznali. Gospod Plenkovič, vi ste jasno povedali v vodnih pripombah, da gre za glasovanje v zelo težavnih časih, ko gre za težavno situacijo v Makedoniji in v Skopju, posebej na političnem področju. Zato sem kar nekaj časa razmišljal, kakšen ne bi bil pravilen odziv v tem primeru. Nekateri v Skopju bi bili najbolj veseli, če ne bi poslali nikakršnega signala, ampak to gotovo ne bi bilo odgovorno od nas kot Evropskega parlamenta. Zato se mi zdi, da smo zdaj pripravili besedilo, kateremu smo prispevali vsi in da bomo s tem poslali ustrezen signal vsem večjim političnim strankam in akterjem v skupju o pomenu političnega dialoga. Med skupino ELS in skupino socialistov in demokratov smo poskušali odigrati ustrezno vlogo, kako vplivati na državo. In mislim, da to poročilo lahko podpremo tudi vnaprej. Gospa Merkove je povedala, da. Eh, oziroma gospa Makavel je povedala, da je prišlo do nekaterih premikov pri besedilu, ampak mislim, da je zelo pomembno ohraniti ustrezno ravnotežje pri formulacijah ki jih bo pripravil naš parlament. In še končna pripomba, ločeno bomo glasovali o eh, predlogu sreme 164, 164, tu je bilo nekaj dodanega besedila, ki ga nismo mogli vključiti v kompromisni predlog, zato bomo o tem glasovali ločeno. Naša skupina pa ima določene pomisleke o spremembah, ko gre za definicijo zakonske zveze in nekaterih mednarodnih dogajanj in upamo, da bo to ustrezno vključeno v besedilo, da bomo lahko tudi ustrezno glasovali. Stvari v skopju sicer so zapletene. vendar pa moramo mi imeti ustrezen odnos. In ne mislim pri tem le na naš Evropski parlament, temveč na vse institucije v Bruslju. In postaviti moramo ustrezna referenčna merila za nadaljnih pet let, eh, ter ustrezno razmisliti o tem poročilu in o njem glasovati, preden gre to na plenarno zasedanje. Hvala. Kolega Hawit, vemo, da ste bili prej poročevalec za Makedonijo. Zdaj pa dajem besedo gospodu Tenoku v imenu IKR. E Hvala, gospod Plenković, zelo na kratko. Naj čestitam novemu stalnemu poročevalcu Ivu Vajglu, ki je zelo dostojen naslednik Richarda Howita, saj je ugleden strokovnjak za regijo. Makedonija, po mojem mnenju, sam sem jo kar nekajkrat obiskal, še vedno ostaja eh, kar velik izziv, ko gre za proces širitve in pristopna pogajanja. Mislim, da ta teče že devet let odkar je država postala kandidatka, vendar zaradi nerešenih eh, sporov zaradi imena države niso mogli napredovati in niso mogli začeti pogajanj pri nekaterih poglavjih o pravnem redu. 16 kompromisnih predlogov je zdaj pred nami, sam sem bil prisoten na pogajanjih in naša skupina jih podpira. Mislim, da zajemajo večino glavnih področji. Eh, zdaj se porajajo dvomi o stabilnosti in parlamentarnem procesu, eh, svobodi medijev in tako naprej, ohridskem sporozumu in tako naprej. Se pa Makedonija zelo trudi, je celinska država, dokaj majhna država in dejstvo, da ne napreduje, bodi si proti NATO, bodi si proti članstvu v Evropski uniji, se kljub temu zelo trudi preseči vse težave. Dosegla je tudi nekaj gospodarske rasti in kot sem dejal, podpiramo, podprli bomo kompromisne predloge. Moja skupina uh, misli, da je definicija zakonske zveze notranja, suverena stvar vsake države uh, in Evropska unija o tem ne more razpravljati kot uh, v povezavi s pravnim redom. Hvala, gospod Penok. Zdaj pa dam besedo gospe Sakorafi iz Gue. Najlepša hvala. Glede te resolucije se zadnjič nisem mogla oglasiti, ker je bil program oziroma dnevni red spremenjen. Gospod Weigel, resolucija, ki jo predlagate, kot je povedal že predsedujoči, da prihaja do nazadovan na številnih področji v Makedoniji, recimo eh, svoboda osebnega izražanja, svoboda medijev. In to je privedlo do tega, da se kvenhamska merila ne izpolnjujejo več. Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija je dosegla napredek na najpomembnejših področjih. In to velja tudi za politična merila, ko gre za sosedsko politiko. Kljub temu pa komisija pravi, da je, kom, da je ta država dosegla napredek in predlaga začetek pristopnih pogajanj. Sama pa bi vprašala, čemu služi ta institucionalna akrobacija, čemu to vse služi. Imamo namreč tudi načela v Evropski uniji za pristopna pogajanja. Kaj se zgodi, če se teh meril ne bomo držali? če država kandidatka izkazuje slabo delovanje, potem v tej državi ne more priti do napredka. Veste, da tu ne obstajajo preproste rešitve, vendar pa vseeno ne bi želeli, da zdaj izvajamo hitre skoke naprej da bi lahko Makedonija hitro napredovala pri pristopnih pogajanjih. Kar pa se tiče kompromisnega predloga 2, tu pozivamo svet naj določi termin za začetek pristopnih pogajanj. S tem, bi povzro, s tem ne bi zagotovili, da se dinamika ne bi izgubila in da se ne bi zaustavile reforme. Cenjeni kolegi, če se bomo zdaj tu posluževali dvojnih meril, ko gre za interese in strategije določenih držav, potem ne bomo upoštevali demokratičnih načel in s tem bomo spodkopali verodostojnost zunanje politike Evropske unije. In za konec, dragi kolegi in kolegice, naj povem še, da je pomembno, da vsi razumemo, da je spor zaradi imena države vprašanje, ki ni le dvostransko med Grčijo in nekdanjo Jugoslansko republiko Makedonijo. Tako kot je zapisano v kompromisnem predlogu 2 in 4. Ne, gre za mednarodno odprto vprašanje. In jasno je, da je treba to vprašanje obravnavati tudi še naprej, tudi uh, pod okriljem Združenih narodov. Prav tako so se poslabšali tudi odnosi v sosedstvu, uh, kar je povezano s sporom zaradi imena. Podpredsednik in nekdani zunanji minister je v moji vasi v Grčiji razobesil grb, sonce, kar je poslabšalo odnose. Svet in komisija sta nenehno poudarjala, kako pomembni so dobri sosedski odnosi, ti so najpomembnejši, in da je pomembno, da se spor zaradi imena končno razreši. Če bo Evropska unija vse to preprosto zaobšla, to ne bo izboljšalo situacije v državi. In to pomeni, da bo politična elita nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije lahko preprosto nadaljevala s tradicijo in izpodkopala temeljna načela mednarodnega prava ter dobre sosedske odnose. Hvala. Hvala lepa, kolegica Sakorafa. Kolega Mesarič je naslednji. Hvala lepa, se upravičujem, ker nisem mogel biti prisoten, ko je poročevalec podal svojo predstavitev, bil sem, moram biti na drugem sestanku. Naj najprej povem, da je kompromisni sestanek bil zanimiv sestanek in tudi zelo produktiven. Čestitam poročevalcu za zelo gladko in ustrezno kompromisno besedilo. Samo nekaj bi želel omeniti niti en del resolucije ali kompromisnih predlogov govori o tem, zadostno o tem, kako občutljiva je politična situacija v Makedoniji. Morda bi bil to zadostno razlog, da počakamo z resolucijo. O tem smo že spregovorili večkrat, ampak takšne, kot so stvari zdaj, Eh, takšno, kot je kompromisno besedilo zdaj, ga lahko podpremo. Gre za razumno besedilo in ustrezen kompromis. Hvala. Hvala, kolega Meserič. Še deset minut imamo na voljo in kolege prosim, da porabijo največ dve minuti, da lahko tudi poročevalec ustrezno zaključi. Kolega Kastaljo, izvolite. Grazie, presidente. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, čim krajši bom. Najprej čestitam kolegu Vajglu za izvrstno upravljeno delo. Šlo je za izjemen diplomatski podvig na poti k iskanju ustreznega kompromisa. Seveda pa se moramo vrniti k središnjemu vprašanju tega dosjeja in to je poimenovanje, uradno ime Makedonije ter številna problematika, iz katerih izhajajo. Pri kompromisu štiri moram povedati, da sem s tem zelo zadovoljen in to bom tudi podprl, glasoval za ta predlog. Res moramo začeti s pogajanji, jih odpreti ter premustiti tudi dvostranska vprašanja čim prej, tako da se ne bomo zapletli v že nešteto oviro do katere je prišlo zaradi neštetih ugovorov. In prav gotovo se zavedamo tudi tega, da je prišlo do določenih obtožb glede množičnega nadzorovanja državljanov, tudi množičnega nadzora telefonskih klicev in Mislim, da bi se moral na to odzivati pravosodje na mesto premije. Potem pa še kompromisa 13 in 14. Mislim, da moramo tukaj poskrbeti za nekaj več napredka. Pri kompromisu 14 obstaja jasna potreba potem, da omenjamo tudi vključevanje in tolerantnost do skupnost LGBTI. Upam, da bomo toliko podprli. Zdaj pa kolega Epideos. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Vi govorite v vlogi predsedujočega odbora, zato bi vas prosil, da uporabljate ustrezno mednarodno ime za to državo, torej nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija in ne le Makedonija. Saj veste, da je to žalitev za Grčijo, če rečete le Makedonija. Ko gre za spor glede imena, bi morali to postaviti v ospredje. Ne gre le za pragmatično oviro pri, eh, pri pristopnih pogajanjih. Sami ste dejali, da vsi vemo, da ta država ne izpolnjuje kobenhavnskih meril. In zato gre res eh, za mlatenje prazne slame, ko rečete, da je krivale Grčija, ki ovira pristopna pogajanja. gre za ozemeljsko zahtevo Makedonije do Grčije. In južni del makedonskega prebivalstva živi na severu Grčije. Makedonija pravi, da bi ga bilo treba osvoboditi. Če želite razrešiti spor glede imena, potem bi morali izvajati pritisk na nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Ne gre namreč za dvostranske nesporazume, gre za mednarodno vprašanje. Če bi vaša država imela enake težave kot mi, potem vi gotovo ne bi bili pripravljeni na kompromisno rešitev in ne bi popuščili. Takšna je pač resnica. Hvala, kolega Epideos. Hvala, kolega Epideos. Hrvaška priznava Makedonijo kot Republiko Makedonijo pod njenim ustavnim imenom. In najlepša hvala za vaš prispevek. Zdaj pa je na vrsti kolega Kefalojanis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se priključil temu, kar je bilo že povedano glede poročila komisije. In kaj pravi tudi OVSE, ter skupni medparlamentarni odbor EU nekdanja Jugoslanska republika Makedonija. Država je v zadnjih 12 mesecih pravzaprav nazadovala na vseh, vseh glavnih področjih, ki ste jih našteli. Politična merila, dobri medsosedski odnosi, eh, pri vprašanju imena so tudi nazadovali. Komisija je ugotovila, da tudi pri eh, svobodi izražanja, pri svobodi medijev prihaja do nazadovanj in tudi na področju pravosodja. Ovse je ugotovila, da gre za močno politizacijo demokratičnih ustanov. Eh, javne medije se vse bolj nadzira in tudi pri volitvah še predobro veste, da je vodja opozicije, gospod Zajfe, ki je izgubil na volitvah, se sploh še ni vrnil v parlament in pred kratkim je napovedal, da eh, namerava ustanoviti parlament in vlado v senci. Zdaj pa še nekaj o dobrih medsosedskih odnosih. Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija oziroma Skopje ima ozemeljske zahteve pri drugih državah. Vedno znova je govora o veliki Makedoniji in izvajo se provokativni ukrepi eh, do Grčije in Bolgarije. V teh okoliščinah nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija ni pripravljena na začetek pristopnih pogajanj, prav tako ni pripravljena eh, na pogajalski proces. Kar pa se tiče kompromisnih predlogov, tu ste izvedli pomembne korake. Nekatere predloge sprememb lahko podpremo, ima pa tudi prošnja za poročevalca. Gre za eh, predlog spremembe številka 5. Tu pravite, oziroma tu bi bilo treba črtati Makedonijo, ko gre za to pobudo. Ta pojem bi morali črtati. Much, Najlepša hvala, gospod Kefalojanis. Zdaj pa predajam besedo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 In smo pa mogli izraziti situacijo na dovolj jasen način v tem kompromisnem predlogu. Tukaj ne gre za zgodovinski diskurz ali pa za vračanje v preteklost, ampak gre predvsem za trenutno stanje na področju človekovih pravic v tej državi. Veliko je sovraštva, nestrpnosti, določeni fragmenti družbe enostavno nimajo enakih pravic in tako dalje. In to je treba bolj jasno izraziti. Tega ne moramo kar tako pustiti ob strani, s tem ne bomo rešili situacije. Želel bi kolegov poročevalcev torej predlagati, da pri kompromisnem predlogu 4, če je to le mogoče, to izrazimo na nekoliko bolj izrecen način. Mislim, da bi bilo to veliko bolj koristno za vse. Hvala. Hvala lepa. E, zatvorena je lista govornikov. Hvala lepa. Seznam govornikov je zdaj zaprt. Marijana Petir, kolegica Spiraki in kolega Kukan bodo še spregovorili, na to pa seveda še poročvalec. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot članica delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Makedonijo močno podpiram tiste dele predloga resolucije in tiste predloge sprememb, ki jasno pozivajo svet, da ne mudoma eh, določi datum za začetek pogajanj, kar Makedonija zasluži zaradi visoke stopnje pripravljenosti, kar tudi ta predlog resolucije potrjuje. Prav tako resolucija pravi v nekaterih eh, segmentih, da obstajajo določene pomankljivosti, ki jih je seveda treba odpraviti. S kolegi iz nacionalne delegacije sem zaradi tega tudi uložila nekatere predloge sprememb. Želela pa bi samo izpostaviti in pohvaliti Makedonijo, da je med petimi najmanj zadolženimi državami v Evropi. In Letos pričakujejo rast BDP-ja v višini 3,8 odstotka, kar je odličen podatek. V sami resoluciji pa nisem opazila, kar je sicer vredno omeniti, in sicer trud makedonskih oblasti, da zaščitijo varovanje človekovih pravic, zaščito družine, Eh, zaščito družinskega življenja in zaščito zakonske zveze. Makedonija zaradi bilateralnega spora, zaradi imena z Grčijo, čaka na začetek pogajanj že devet let, kar postavlja pod vprašanje samo metodologijo pogajanskega procesa. To lahko vidimo tudi kot neuspeh, neuspeh pogajanskega procesa eh, in neustrezno vodenje Makedonije k Evropski uniji. Zato pozivamo svet, da izkoristijo primere dobrih praks iz predhodnih pogajalskih pogovorov, kar lahko črpamo tudi iz pogajanj z Hrvaško. Kar se tiče dvostranskega spora glede imena, pa je treba razrešiti v sodelovanju z Makedonijo in Evropsko zakonodajo. Hvala lepa, zdaj pa na vrsti kolegica Spiraki. Izvolite. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα το οποίο... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Resolucija, ki jo obravnavamo v odboru za zunanje zadeve, ko gre za odnose z nekdanjo Jugoslavsko republiko Makedonijo, je sestavljena iz nasproti. Govorite o eh, prekrških, o sivih conah, o uh, Eh, pomembnih merilih, ki bi jih bilo treba izpolnjevati, če želijo države pridobiti članstvo. Gre za kršenje človekovih pravic, pravic manjšin in drugih etničnih skupin, ki jih tu navajate. Ko gre za al albansko manjšino in druge slovansko govoreče, so tu težave. Uh, Potem gre tu še za javne medije, neodvisnost pravosodja in še kar nekaj točk, ki naj bi bile tudi še problematične. Kakšen vzvod naj potem Evropska unija še lahko zagotovi, kakšen pritisk, če želimo prižgati zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj? v tej resoluciji na vsa ta vprašanja ne najdem odgovora, kaj lahko storimo pri državah, ki so zares demokracija. Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija je, ima sicer status kandidatke že kar nekaj časa, pogajanja pa se niso začela zaradi pomembnih razlogov in deloma je to povezano tudi s sporom zaradi imena. Že leta 2008 je Grčija Eh, zastopala stabilno stališče in želeli smo kompromis. Predlagali smo ime in še vedno čakamo na odgovor, ki pa ga nikoli ni bilo. In potem še zadnja točka, ki bi jo izpostavila in omenila poročevalcu. Uradni naziv je nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija, firom, in država se tudi predstavlja s tem imenom v pogodbi o Evropski uniji, mm, ko je dobila status kandidatke. In to je treba spoštovati in tudi ustrezno spremeniti. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnji govornik, kolega Kukan, izvolite. Thank you, Andrej. Maybe two comments. First, concerning the internal political situation in the... Dve pripombi bi imel najprej glede notranje situacije v tej državi, ki se je v zadnjih nekaj tednih dramatično spremenila, drugi komentar pa je vezan na prihodnost te države. Sam sledim sprememba v tej državi že številna leta, tudi z drugimi kolegi in kolegicami in že dolgo podpiramo evropske ambicije te države. In zato sem precej začuden in razloščen zaradi trenutne politične situacije. Politični pad je zaostril situacijo zaradi nasprotovanja med vlado in opozicijo. S tem se spodkopava tudi same temelje političnega demokratičnega sistema. Obenem pa se uničuje tudi zaupanje državljanov v politiko to jasno kaže tudi na neuspešnost pravosodnih mehanizmov in nadzora v tej državi. Vsekakor bi bilo treba to preučiti in to z neodvisnimi organi. Politiki tako strani vlade kot opozicije bi morali to obravnavati odgovorno in pozivam jih k temu, da se vzdržijo tega, da zauzemajo kakršnakoli koli ekstremna, skrajna stališča in sprejema take ukrepe. Glede današnje razprave, naši častitljivi grški kolegi in kolegice pravijo, da državač ne dosega kopenhaških meril. Skromno bi jih opomnil na to, da je ta resolucija pripravljena na osnovi poročila o napredku, ki ga je izdala Evropska komisija. In to ni prvič tako, Evropska komisija je že prej deklarirala, da država izpolnjuje kopenhaška merila in da se s tem začenjajo pristopna pogajanja. Na Evropskem parlamentu enostavno podpiramo stališče komisije. Hvala. Najlepša hvala, Edward. Zdaj pa pred gospodom Vajdom najprej govori še gospod Bordjum, predstavnik Evropske komisije, če sem prav razumel, je podal svoje središče. To je zelo težak doseg za komisarja Hana in upam, da bo na koncu petletnega mandata lahko se spominjal tega dosega kot veliko bolj uspešnega v smislu razširitve. Gospod Mordo, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot se morda zavedate, je komisar Hahn prvič obiskal nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo prejšnji torek in med tem obiskom je izrazil resne pomislike Evropske unije nad trenutno politično situacijo in pozival tudi vse politične akterje in stranke, da začnejo s konstruktivnim dialogom znotraj parlamenta, ter se osredotočijo na strateške prioritete te države in državljanom. Prav tako je ponudil podporo strani EU, pri tem imel v mislih eh, uspešno misijo članom tega odbora v Albaniji, če bi politične stranke menile, da bi bilo to koristno na poti in do ponovne spostavitve političnega dialoga v parlamentu, bi bilo to dobro. Zaenkrat komisar še čaka na odziv političnih strank v Makedoniji na ta predlog in prav gotovo vas bomo obvestili glede njihovega odziva. V luči trenutne politične krize je komisar Han dejal, da so vsi sogovorniki dejali, da je pravna država, medijske svoboščine in ta druga vprašanja v samem vrhu prioritet tega pristopnega procesa. Kot je povedal gospod Kukan, je tudi evropski komisar izrazil zaskrbljenost nad množičnim nadzorom tisočev državljanov in tudi podlag temu, da se to preišče. Te preiskave bi se morali izvesti tudi sočasno, predtem pa bi se morali upoštevati tudi načelo domneven dožnosti, nepristranskosti ter pravosodne neodvisnosti. Kljub nekaterim težavam, ki smo jim priča, pa bi želel zaključiti ta kratek komentar s tem, da ponovim stoliče gospoda komisarja. Bistvenega pomena je, da zagotovimo napredek za to državo na poti do pristopa k Evropske unije. In če mi dovolite, naj še enkrat povdarim, da to ne pomeni zniževanje primerjalnih kriterijev. In ravno zaradi tega že šesto leto zapored. Evropska komisija izdaja priporočila, da nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija izpolnjuje merila in da je treba s pogajanji začeti. Evropska komisija pravi, da brez jasne evropske vizije bi tukaj lahko prišlo do nazadovanja in deloma to pojasnjuje tudi to, o čemer smo bili priča v zadnjih 12 mesecih. Potrebujemo torej jasno, odločno evropsko vizijo, s čimer bomo izboljšali tudi naše politične vzvode in tem, s tem pomagali tej državi, da napreduje. Hvala. Najlepša hvala gospodu Mordiju, zdaj pa predajam besedo gospodu Prčevalcu Vajklu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tej zelo kreativni, zelo dobronamerni razpravi. Posebej se zahvaljujem vsem, ki so se odrekli mogoče včasih pretirani polemičnosti in smo ostali v, v mejah parlamentarizma in dobrega, dobri, dobrih namenov. Jaz bi nekaj sivih las, ki jih imam na glavi, mi daje pravico, da izrazim mnenje ali željo, da bi sosednje države živele v miru in prijateljstvu in medsebojnem spoštovanju. Jaz sem prepričan, da je, da je stabilna Makedonija, odprta Makedonija v interesu Grčije. E, mislim, da je tudi trenutek, da izrečemo pričakovanje, da bomo solidarni do Makedonije tako kot smo solidarni do drugih držav, ki imajo v tem trenutku probleme. In solidarni smo do Grčije in prav je tako. In z velikim zanimanjem in solidarnostjo gledamo, kaj se dogaja v Grčiji. Kolegi, mislim, da je zelo pomembno to, da drug drugega razumemo in da gradimo Evropo v vseh njenih segmentih, ki bo Evropa dobrega sosedstva in razumevanja. To je eden izmed razlogov tudi, zakaj smo v tem poročilu kritični. Kritični smo do vseh stvari v Makedoniji, ki odstopajo od eh, kriterijev demokracije, spoštovanja človekovih pravic, spoštovanja prave, pravne države. In tako, takšno poročilo želimo narediti tudi na koncu in računam, na podporo vseh vas. Ne bi šel v, v posamečne eh, predloge, ki ste jih izrekli glede, glede amandmajo, izboljšanja. Eh, kar se bo dalo, bomo, bomo poskušali ponovno uskladiti, tudi izboljšati. Eh, vsekakor pa mislim, da je tudi današnja razprava dala neko večinsko ohrabritev in podporo temu, kar smo naredili. Hvala lepa. Thank you very much, uh, dear colleague Weigel. Of course, I fully uh, support. Najlepša hvala. Spoštovani kolega Weigel, seveda podpira vaš konstruktivni pristop k Makedoniji, vaš prispevek tudi k temu, da se rešijo nekatera odprta vprašanja, potem ko se že začnejo pogajanja. Frustracije, ki obstaja med določenimi državami, so popolnoma razumljive za večino nas, to moramo seveda upoštevati. Zdaj pa lahko nadaljujemo s naslednjo točko na dnevnem redu, gre za integracijski proces na Kosovu, gre za drugo obravnavo teh predlogov. Gospa pročevalka Udrike Lunaček je z nami. Kolikor vidim, leto 2014 je bilo za Kosovo zelo težavno zaradi politične blokade po prečasnih volitvah. Od vzpostavitve parlamenta in vlade decembra 2014 pa je bil dosežen določen napredek pri oblikovanju zakonodaje in 9. februarja se je ponovno začel dialog na visoki ravni med Prištino in Beogradom. Še vedno pa je treba številno vprašanje razrešiti, kot na to opozarja tudi poročilo ter sami predlogi spremembe. Teh je bilo 212 in na osnovi teh predlogov sprememb smo dobili zdaj 15 kompromisnih predlogov, ki ste jih sprejela poročevalec in poročevalec v senci. Zdaj pa gospod poročevalka, gospod Lunaček, vaš komentar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na začetku bi se tudi sama želel zahvaliti vsem poročevalcem v Senci za zelo dobro sodelovanje, še posebej za sodelovanje z novimi kolegi, nekatere sem poznala že prej seveda, vendar pa je bilo z nami tudi veliko novih kolegov in eh, res sem cenila to sodelovanje. Našli smo tudi prava pot naprej, dosegli številne kompromise, skušali bomo vključiti številne predloge sprememb tudi skupaj kakorkoli do drugih političnih eh, skupin vzdolž celotnega političnega spektra, tako da bomo s tem pokazali, da smo tudi pri Kosovo pripravljeni sodelovati. No, preden se lotim predstavitve, bi želela omeniti še nekaj. Zahvaljujem se tudi storitvam. Oziroma imam komentar glede prevoda. Med delom smo našli dva primera napake v prevodu v razmerju do izhodiščnega besedila v angliščini. V prvem odstavku je govor o tem, da toplo pozdravljamo to, da je konec šestmesečne blokade in da je bil končno spostavljen parlament oziroma skupščina v francoščini, pa je bilo govor o tem, da pozdravljamo vzpostavitev vlade. Mi smo pa pogovorili predvsem o tem, da pozdravljamo odpravo blokade. Potem pa še predlog spremembe 51. Nekateri kolegi. Sam sem temu nasprotovala. Ne vem, ali je bilo to v švedščini. V angleščini je zapisano, čeprav podarjamo to, da moramo poiskati rešitev. Uh, v švečini pa piše tudi. Ne vem, prosila bi torej trenarsko službo, da to preveri in da se na ta način pomen besedila ne spreminja. Res moramo podrobno preučiti vse jezikovne različice, tako da bo jasno, kaj smo želeli povedati. Zdaj pa še vsebina, zelo sem cenila sodelovanje z poročevalci v senci in še posebej bi želela povedati naslednje. V tem parlamentu so nekateri poslanci in poslanke ali pa člani tega odbora, ki ne podpirajo večinskega stališča Evropskega parlamenta v preteklosti glede tega dosjeja. Evropski parlament je namreč podprl in zagovarja neodvisnost Kosova, dejstvo, da je to republika, da je to neodvisna država. Kar veliko predlogov sprememb smo torej dobili strani tistih poslancev, ki ne podpirajo tega stališča in zahtevajo, da ne govorimo o vladi, da ne govorimo o državi, da vedno končujemo resolucijo Združenih narodov 1244 in teh predlogov sprememb ne moram vključiti in jih tudi nisem vključila v besedilo. Tudi v glasovalnem seznamu imamo zapisan minus pri tej točki. To je zelo težavno vprašanje in eh, to ni nekaj, glede česar bi lahko našli kompromis. Pri tem se ne naslanjam le na svoje stališče, ampak tudi na stališče Evropskega parlamenta v preteklosti, že od samega začetka tega poročanja leta 2010 je bilo tako. Upam, da bomo zagotovili jasno enoglasno glasovanje glede tega vprašanja, kot pri pet, ko je treba to priznati, pa tudi pri nekaterih drugih vprašanjih bomo glasovali jutri. Potem pa še nekateri kompromisi. Pri tem smo upoštevali napredek, do katerega je prišlo na Kosovem v zadnjih letih. Obenem pa smo kritizirali tudi nekatere vprašanja, ki so vezana na šestmesečno blokado, zaradi tega ni prišlo do napredka. Prav tako smo pozdravili dejstvo, da je bil ponovno vzpostavljen dialog 9. februarja in zdi se, da je bilo tukaj delo dobro upravljeno. Upoštevati moramo tako tiste pomankljivosti, kjer moramo doseči nekaj napredka, pa tudi to, kar mora storiti Evropska unija pri tem, da bomo prispevali temu napredku. Organizirani kriminal je še vedno zelo razširjen, gospodarska in družbena situacija prav tako ni tako urejena, kot bi morala biti. Evropsko unijo torej pozivamo k temu, da nadaljuje s tem procesom. Zahtevamo tudi priznavanje. Obenem pa pozarjamo tudi na to, da se tukaj pojavljajo številne težave, težave za državljane, ne le v tem smislu, o čem se pogovarjamo na politični ravni, ampak tudi pri kulturi ali pa pri športu. Tisti, ki imate radi Eurovizijo, morda ne vsi med vami. No, številni mladi bi se želeli tega udeležiti in umetniki oziroma ustvarjalci iz Kosova ne morejo sodelovati pri teh tekmovanjih. Ali pa pri športu, naprimer. Vsaj FIFA je dovolila prijateljske tekme za reprezentanco Kosova, vendar pa ne uradnih tekem in tukaj se državljani Kosova počutijo izključene. In ta občutek izključenosti je povezan tudi z dejstvom, da je to še vedno edina država v tej regiji, kjer državljani ne morejo potovati svobodno za tri mesece v Evropsko unijo, torej potrebna je liberalizacija vizumov. Vlada in parlament morajo prav tako zagotoviti napredek pri preostalih petih zakonodajnih svežnjih. Prav tako pa smo pozivali Evropsko unijo, še posebej komisijo in pa svet, da storita nekaj korakov naprej in poskrbite za to, da bodo lahko državljani Kosova prosto potovali po Evropski uniji. Če bi omogočili liberalizacijo vizumov, mislim, da ne bi bili priča odhajanju državljanov iz Kosova v zadnjih mesecih. Mislim, da bi jim lahko omogočili, da potujejo v Evropsko unijo, se tudi vrnejo na to domov, tako kot številni drugi državljani te regije. V nobeni drugi državi te regije ni prišlo do tako množičnega razseljevanja v zadnjem času. Kot ste nekateri omenili, smo govorili tudi o nekaterih preiskavah, ki so bile začete, ko gre za obtožbe v kontekstu Juleksa. Juleks pa je izvedel pomembno delo na Kosovem. Upam, da bomo z obrazložitvijo teh obtožb lahko tudi nadaljevali z delom Juleksa. Potem pa še vprašanje nezakonitega priseljevanja kosovskih državljanov v zadnjih dveh mesecih in pol, ki želijo preko Srbije in Mačarske doseči evropske države prositi za azil. Tudi na tem mestu bom vložila predlog spremembe, ki bo vezan tudi na poročilo o Srbiji. Gospod McAllister, obrnila se bom na vas tudi po tej intervenciji, tako da boste tudi sami predstavili ta ustni predlog spremembe jutri pri poročilu o Srbiji. Tako srbski kot kosovski organi mislim, da bi morali nastopiti zopr zločinskim mrežam, ki psihoterapijo so odgovorni za nezakonito, nezakonito prečkanje meja. Na to pa še človekove pravice in pa pravice manjšin. Prišlo je do napredka pri pravicah nekaterih etničnih manjšin, še posebej pri kosovskih srbih. Vendar pa mislim, da bi morala tudi ta manjšina sodelovati za kosovskimi institucijami. Tudi pri boljšem delovanju skupnosti. Še vedno je veliko težav tudi z Romi. Tudi tukaj je treba še veliko doseči. Priznavamo to, da je bilo doseženega velikega napredka pri LGBTI na Kosovem, tudi za prvo parado ponosa prejšnje leto. Pri pravicah žensk obžalujemo dejstvo, da vlada med 21 ministri nima niti ene ženske in moram povedati, kljub temu, da tega ni v poročilu, da upam, da bo parlament v prihodnem obravnaval tudi možnost kvot za imenovane na parlamentarne funkcije. Pa še zadnja pripomba z katerimi kolegi bom morala še govoriti. Nekateri izmed vaših predlogov sprememb niso čisto razumljivi, vsaj sama jih ne razumem popolnoma, zato je to treba preveriti. Kako je z Julexom, kako je tudi z obtožbami glede korupcije, naprimer pri predlogu spremembe 141 je zapisano, da bi prišlo do težav z službo za zunanje delovanje. To ni res. Nekatere vidike moramo izpiliti, to popraviti, potem pa bom pripravljena te predloge podpreti. Upam, da bo glasovanje dobro in upam, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa, gospod Lunaček. Veselim se že dialoga na visoki ravni med eh, poročevalcem in poročevalko za Srbijo ter poročevalko za Kosovo. Gospod Brok eh, popravlja predsednika, poročevalca sta iz Nemčije in Avstrije, ne iz iste države. Gospod Picula je zapustil dvorano, kolikor vidim. Kot predsednik delegacije za odnose s Kosovom ne bo spregovoril, zato bo spregovoril gospod Adoktuson, ki je poročevalec v senci za ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaliti se želim gospe Lunaček. Najlepša hvala za vaše poročilo. Poročilo je zelo dobro. Govori o integraciji v Evropi, podpira integracijo in seveda opozarja tudi na izzive, s katerimi se sooča Kosovo. To je jasno zapisano v vašem poročilu. Pozdravljam tudi, da pozivate k boljšemu ozračju za podjetja. To mi je všeč. Prav tako so zelo pomembne lasniške pravice. Tudi to bi moralo dobro delovati. Prav tako moramo zagotoviti, da bo vse, kar je povezano z nepremičninami, naprimer jasno in pregledno. Zagotoviti je treba pravosodje, pravno državo in tudi boljše izkoriščanje zemljišč na Kosovem. In še nekaj, kar ste omenili in je tudi pozitivno, je sklicevanje na izvajanje reform. Zagotoviti moramo zmogljivosti za izvajanje reform. To je vključeno v predloge sprememb in to je izjemno pomembno. Za kosovske oblasti je to ena večjih ovir. Dobro, da ste to vključili. Stabilizacijsko-pridružitveni sporozum je pomemben korak naprej za Kosovo, to je zelo pomembno tudi za gospodarstvo države. Besedilo je jasno v zvezi s tem in tudi to pozdravljam. In v poročilu dobro obravnavate tudi vprašanje preiskav glede suma korupcije v Euleksu imeti moramo pravo, ustrezno preiskavo. V Prištini sem bil na začetku leta in eh, opazoval sem situacijo tam na terenu in jasno mi je postalo, da moramo mi poskrbeti, da strokovnjak, ki ga je imenovala gospa Mogherini, delo opravi tako, kot je treba, torej pošteno in objektivno. Gre tudi za mm, krizo zaupanja v Evropsko unijo. To ne škodi samo Kosovo, to škodi nam, Evropske unije, vsem našim državam in eh, tudi naše državljane bi lahko bili prizadeti zaradi tega. Preiskava mora biti izvedena v skladu s pravili, mora biti pregledna, ugotoviti moramo, kdo je storil kaj, kaj je šlo narobe in kdo je za to odgovoren. Hvala lepa, gospod Lunoček, dobro ste napisali poročilo in hvala tudi za dobro sodelovanje. Hvala lepa, gospod Adaktuson. Sedaj pa dobi besedo naslednji govornik. Ehm, I kompromisi, ki so. Gospod Panceri, hvala lepa in čestitam poročevalki za kompromise, ki jih je dosegla. Mislim, da dobro odražajo naše pogovore, zbližali smo stališča in mislim, da je poročilo dobro uravnoteženo. Nekatere točke so mi še posebej pri srcu, zato mislim, da bi morali čim prej poskusiti poskrbeti za to, da bodo izvedene potrebne reforme. Povdarjati je treba načela pravne države, pravosodni sistem je treba izboljšati, boriti pa se moramo tudi po, proti kriminalu. Seveda moramo obravnavati tudi neodvisnost, učinkovitost ter uspešnost javnih tuživcev in sodnikov. Za to državo bo to ključnega pomena. Sedaj pa kar zadeva vprašanje Euleksa in eh, preiskava zaradi suma korupcije. Mislim, da je prav, da Evropski parlament poziva k preglednosti. Prav je, da ste to vključili v poročilo. In na koncu še nekaj. Ne strinjam se z tistimi predlogi sprememb, ki spet opozarjajo na nepriznavanje države.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 dosežene kompromisne predloge. V kompromisih ste očitno upoštevali vse to, kar smo predlagali, zelo smo zadovoljni tudi z delom, ki je bilo upravljeno v tem smislu. Seveda bomo morali v ta dosje vložiti še zelo veliko truda, prav tako je treba upoštevati tudi nekatere utemeljene kritike strani kolega. V vsakem primeru pa poročilo in kompromisli jasno odražajo situacijo na terenu. Znova torej čestitam gospe Hrnoček, hvala. Seveda, ko... Hvala, kolega Dambacki. Zdaj pa gospa Bautman z imenu Alde. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti poročevalki gospe Lunaček za dobro in uravnoteženo poročilo o Kosovu. Opozorili ste na pozitivne elemente in tudi na elemente, kjer je treba upraviti še nekaj dela. Držali ste se originala, seveda pa politiki poskušamo pustiti svojo sled, zato je bilo 212 predlogov sprememb, tudi liberalci smo jih uložili nekaj, samo pa želimo upozoriti na nekatere elemente. Z diplomatskega vidika lahko rečem, da ste večino naših pomislekov že vključili tekom pogajanj sem poročevalka v senci za Alde, žel, zato želim opozoriti na naslednje. Evropska unija mora Kosovu poslati signal, da si želimo, da bi njihova država bila sposobna preživetja in da bo imela prihodnost v Evropski uniji. Zato smo na začetku resolucije uložili predlog spremembe, ki ne omenja besed predsednika komisije, ampak daje jasni signal. Drugič, Tudi srpski manjšini želimo poslati jasen signal, da morajo prevzeti svojo odgovornost, tako v javnem kot tudi v političnem življenju. Tretjič, pozivamo politične oblasti, da podprejo neodvisnost sodnikov in javnih tužilcev. Četrtič, pozivamo, da se izvede podrobna preiskava občutljivih dokumentov glede suma korupcije v Euleksu Petič, prav tako zahtevamo, da oblasti v Prištini začnejo biti boj proti organiziranemu kriminalu v zvezi z tihotapljenjem ljudi. Z veseljem vam želim povedati tudi, da bo skupina Alde podprla to resolucijo in hvala še enkrat poročevalka. Meč. Hvala. Sedaj pa gospod Kastaldo. Kastaldo. Kastaldo. Grazie Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa poročevalka je res pripravila izjemno delo. To poročilo je zelo dobro, še posebej pa je dobro delala na kompromisih. Mislim, da je uspela vključiti stališča različnih skupin še posebej kar zadeva tih utapljanje orožja in eh, dejstvo, da moramo spodbujati krepitev sodelovanja med eh, Kosovom in drugimi državami članicami. Za Kosovo je to zdaj zelo pomembno, kaj te geopolitično so v zelo težkem položaju. In kar zadeva druga vprašanja, strinjam se z pomisleki v zvezi z kompromisom številka 10, kar zadeva misijo EULEX. Ne, samo zato, ker je to velika misija, največja misija, ki jo izvaja Evropska unija, ampak ker to zadeva verodostojnost Evropske unije v številnih državah, tudi državah kandidatkah. Mislim, da bi morali izvesti podrobno preiskavo, čim bolj poglobljeno, kajti zelo veliko je nejasnih vidikov pri tem. Dobili bomo poročilo. Poročilo je pripravljeno diplomatsko in pozitivno in tudi dobro uravnoteženo. Hvala. Hvala, gospod Kastaldo. Sedaj pa gospod Šuphat. Izvolite. Merci, monsieur le président. Je voudrais remercier. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem gospodu Lunaček za upravljeno delo in to poročilo, čeprav se ne strinjam s čisto vsemi sklepi. Želel bi upozoriti na tri osebinske elemente, ki se mi zdijo pomembni. V smislu ugovarjanja logike integracije Kosova. ki države članice proti integraciji Kosova trenutno torej ne moremo braniti integracije, če zaenkrat, če nismo dobili konsenza glede neodvisnosti Kosova. Prav tako ne moramo kar to govoriti o etničnih čiščenjih, če ne upoštevamo sklicevanja na 2 na 44 iz resolucije Združenih narodov. Tudi tega ni bilo ustrezno vključenega v to poročilo. Potem pa še to, kar zadeva kriminal. Kot vsi vemo, Kosovo prežima mednarodni kriminal, potem trgovine z ljudmi, prekupčevanje z drogami in vključevanje te države v Evropsko unijo bi prav gotovo še povečalo fenomen mednarodnega organiziranega kriminala. Iz vseh teh razlogov nasprotujemo logiki samega poročila, čeprav cenim resno delo, ki ga je upravila gospa Lunaček. Ne moram pa se sploh strinjati s temi sklepi, ravno nasprotno. Hvala. Merci beaucoup. Uh, Najlepša hvala. Da, vidite še. Gospod McAllister, izvolite. Gospod predsedujoči, želel sem nekaj omeniti. Ta teden sem bil dva dni v, na Kosovem, v Mitrovici in v Prištini in ena glavnih tem je bilo izseljevanje proti Franciji, Avstriji, Nemčiji ali drugim državam članicam in v pogovorih mi je postalo jasno, da so razlogi jasni. Revščina, brezdelje, vedno višji stroški življenja in tudi brezup in pomankanje perspektiv. Tragično je naslednje. Tisti, ki se odpravljajo v Evropo, so včasih žrtve govoric, kajti nekateri poskušajo od tega veliko zaslužiti, to so tihotapci ljudi in eh, številni na Kosovem se sedaj odpravljajo na pot, poskušajo dobiti azil, čeprav nimajo nobene možnosti, da bi ta azil dobili, ne glede na to, da doma, na primer, prodajo hišo. Pozdravljam, da je premije jasno povedal, da je kosovska vlada pripravljena, da tiste, ki so zapustili državo, hitro sprejme spet nazaj in Evropska unija mora storiti vse, kar lahko, da te postopke pospeši, ampak najpomembnejše je, da se ljudi tam obvesti, da iskanje azila ne bo obrodilo sadov, gospod Lunoček ima prav, glavno je, da Kosovo dobi gospodarsko perspektivo. Ta država mora biti konkurenčna, dobiti morajo zunanje investitorje, boriti pa se morajo proti korupciji in slabi upravi. To je jasno. Zato mm, želim novi upravi, novi vladi v Prištini pri tem zelo veliko uspeha. Hvala. Hvala lepa, gospod McAllister. Upozorili ste na res pomembne probleme, to se dogaja zadnjih nekaj tednov in eh, jasno pokaže, kako pomembno je, da zagotovimo boljši standard življenja za ljudi na Kosovo. Sedaj pa dobi besedo vodja delegacije za odnose s Kosovom, gospod Picola, pravkar se nam je pridružil, potem pa bo spregovorila še komisija. Na to pa bo zadeve povzela avstrijska poslanka, gospod Lunaček. Izvolite. Hvala lepo, gospodine. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsekakor pozdravljam to poročilo. Eh, predvsem zaradi tega, ker gre za dokument, ki je moral zajeti izrazito dinamiko, ki smo jim pričali v zadnjih nekaj mesecih, posebej, ko gre za migracije. Eh, že tako ali tako gre za težko situacijo v najmlajši državi v Evropi eh, in Evropski parlament se je dobro odzval skozi poročilo gospe Lunaček. Sam želim dodati, da so migracije, ki so se prebile na naslovne strani evropskih medijev, po eni strani posledica zaustalosti in neustreznega reagiranja e, kosovske vlade e, in Evropske unije, ki je hotela odgovor in začetek reform na Kosovu. Gre pa tudi za pomankanje perspektive, ki zajema ne le mlade, temveč e, širši del prebivalstva, ki pravzaprav sploh ne vidi perspektive za prihodnost. V prihodnih petih letih za evropske institucije zato obstaja kar nekaj dela. In če smo se odrekli na daljni širitvi v naslednjih petih letih, to ne pomeni, da ne moremo še naprej širiti vpliva, posebej na področju, kjer ima Evropa tako visoka pričakovanja. Zato pozdravljam poročilo in kot vodja delegacije Evropskega parlamenta za Bosno in Hercegovino in Kosovo Zagotavljam, da bomo jaz in moji kolegi zagotovili svoj prispevek in spodbudili situacijo, da se premakne z mrtve točke. Seveda bo vsaj še kar nekaj stvari, zaradi katerih smo eh, lahko zares nezadovoljni. Hvala predstavnik komisije, gospod Morčijo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Še enkrat želim povedati, da komisija podpira vsebino tega poročila. Hvaležni smo tudi za to, kako ste ga pripravili. Hvaležni pa smo tudi za podporo parlamenta Kosovu. Seveda smo pripravljeni pomagati tudi v prihodnih letih. Mm, sedaj želim na kratko povedati, kaj se dogaja pri enem ključnem vprašanju in sicer stabilizacijsko pridružitveni sporozum. To bo zgodovinski korak naprej pri odnosih med EU in eh, Kosovom. Morda veste, da smo sporozum parafirali 25. julija. Zelo pomembno je, da veste, da je ta pridružitveni sporozum zelo obsežen, zelo poglobljen in primerljiv z drugimi temi sporozumi. Julija smo zadevo parafirali, sedaj pa izvajamo mm, pravno preverjanje in prevajanje v 22 jezikov plus albanščino in srbščino. To naj bi bilo zaključeno konec marca in stabilizacijsko pridruženi sporozum naj bi komisija sprejela aprila in ga predložila svetu proti koncu aprila. Parlament ima tukaj pomembno vlogo, to vam lahko povem kar takoj, kajti delamo po 218. členu kar pomeni, da parlament mora dati svoje soglasje, ko bo svet potrdil sporazum in ko ga bo Kosovo podpisalo, potem se sporazum predloži Evropskemu parlamentu za podelitev soglasja. Če naj bi sporazum začel veljati za Kosovo leta 2016, potem bomo morali tesno sodelovati, kajti proces bo moral potekati hitro tudi z vaše strani. Nekaj je zelo pomembno. Namreč, ta stabilizacijsko pridržitveni sporozum je samo za Evropsko unijo. Države članice ga ne ratificirajo. Po sklenitvi sporozum velja takoj in to bo zelo koristilo Kosovo in to bo tudi zelo pomemben korak naprej na poti Kosova proti Evropski uniji. Hvala. Thank you very much, Hvala lepa, gospod Murđu vsi se zavedamo, kako pomembni so ti odnosi in uh, vemo, da bo sporazum začel veljati takoj po sprejetju. To je zelo dober signal. Sedaj pa gospod Lunaček, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim popraviti svojo prvo izjavo. Vem, da ima kosovska vlada dve ženski ministrici, nisem ju omenila, to želim popraviti. Kosovo ima dve ministrici, gospod Tahiri, ki je državna ministrica in vodja tehničnih pogovorov, in gospod Barami, ki je ministrica za industrijo. Poznam ju, nekako pa mi je to ušlo. Še vedno menim, da dve ministrici od 21 nista dovolj. Ampak dobro, toliko, da bo jasno, da se popravljam ni res, da ni ženskih ministric. Dvesta. Dobro, sedaj pa komentarji. Hvala lepa kolegicam in kolegom, hvala za vaše besede, poročevalci v senci, podpirate poročilo in podpirate tudi proces Kosova, proces integracije v Evropsko unijo in upam, da boste to storili tudi jutri na glasovanju. Vprašanj ni bilo, zato se vam samo zahvaljujem v zvezi s tem. Gospod McAllister, mislim, da ste jasno povedali to, kar sem želela sama uvesti z ustnim predlogom spremembe, gre za tihotapce. Oni ustvarjajo govorice, da bodo ljudje dobili azil v Avstriji, Nemčiji in druge in to preprosto ne drži. Mislim, da je jasno, da v tem poročilu zadeve tudi tako predstavimo. Gospod Mordiju, hvala lepa, delate na pridružitvenem sporozumu. Lepo je videti, da upravljate tako delo in upam, da bo začel ta sporozum čim prej veljati. Sedaj pa v francoščini. Tako da odgovorim še ostalim kolegom. Uh, Kot veste, se ne strinjam z vašim stališčem, prav gotovo ne. Bi pa želela povedati troje glede tega, kar ste povedali prvič. Pravite, da ste proti logiki integracije Kosova. Žal mi je, da vi, vaša politična skupina in tudi nekateri drugi v tem parlamentu ne razumete dejstva, da integracija vseh držav Zahodnega Balkana mirovni projekt za evropsko območje. Tam je bila vojna in ne moremo dopustiti, da bi ponovno prišlo do takšne situacije. Ne pravim tega samo jaz, za veliko večino poslancev tega Evropskega parlamenta je to mirovni proces in zato je pomembno, da za to poskrbimo. Potem pa drugič govorili ste tudi o etničnih čiščenjih, določenih albanskih srbov. Prav gotovo je prišlo do medsebojnih zločinov v tem smislu. Vendar pa razlog za to, da so se kosovski Albanci odločili za zatekanje korožja, je bil to, kar je pravzaprav pomenil Miloševičev režim. Niso bili krivi Srbi, kriv je bil Miloševičev režim, ki je zakrivil etnično čiščenje. Ravno zaradi tega je tudi Mednarodno sodišče julija 2010 jasno podalo izjavo in deklaracijo o neodvisnosti Kosova, ki ne nasprotuje mednarodnem pravu. Pa še tretja pripomba, govorili ste o Kosovem kot o gojišču kriminala. Prav gotovo so tam kriminalne združbe, tudi na Kosovem vendar pa jih imamo tudi v drugih državah te regije, pa tudi v vaših državi mimo grede. Tudi pri vas obstajajo organizirane kriminalne družbe, združbe. Seveda ne poznam enako dobro situacije v drugih državah kot v Avstriji, vendar pa gre predvsem za začetek pomembnega procesa in pa tudi za preiskavo. Preiskavo, ki ga izvaja tudi avstrijski parlament, ko gre za Hipo Alpe Adrio banko, ki je bila upletena v nekatere škandale na Balkanu. V poročilu prav gotovo torej imamo določene kritike, da nekaterih vidikov nismo upoštevali v dovoljšnji meri v zadnjih letih, še posebej, ko gre za boje proti kriminalu. Vendar pa situacija ni taka le na Kosovem, ampak tudi po drugih državah članicah Evropske unije. In Evropska unija si mora predvidevati, da se proti temu borimo skupaj. I check for the wrap up. Hvala lepa, gospod Lunaček, da ste povzeli razpravo o vašem poročilu o napredku Kosova v letu 2014. Tem je sedme točke konec, sedaj prehajamo na osmo točko in sicer poročilo o napredku Srbije za leto 2014. Srbija je januarja 2014 začela postopek pogajen. Screening se je izvajal celo leto. Nobeno poglavje še ni odprto. 9. februarja se je spet odvil dialog Beograd-Priština na visoki ravni. Oba premijeja sta dosegla dogovor o pravosodju. Prav tako je bil dosežen napredek lani, veliko pa še vedno izzivov. Obstajajo pomisliki v zvezi z svobodo izražanja, svobodo medijev. Pravosodje je treba ukrepiti, reforme je treba izvajati ne samo sprejemati, prav tako pa je treba izvajati dogovore s Prištino. Maja 2014 so Srbijo prizadele poplave in to je seveda še bolj prizadelo gospodarstvo. Poročilo je pripravil gospod McAllister in 222 predlogov sprememb so vložili kolegice in kolegi skupaj s poročevalci v senci, so se dogovorili za 22 kompromisnih predlogov sprememb, to imate v svojih dosijih. Sedaj pa besedo dajem gospodu Makjalisru, da predstavi svoje poročilo. David, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Srbijo in Kosovo sem obiskal zadnji teden in v Beogradu sem se srečal med drugimi z predsednikom Nikoličem, premijejem Vučičem, zunanim ministrom Dačičem, pa tudi s predstavniki opozicijskih strank ter civilne družbe. Veliko sem dobil potrditve, da smo s to resolucijo na pravi poti. Andrej Plenković je pravkar povedal, da smo dobili 202, da smo dobili 22, 222 predlogov sprememb v zvezi s tem poročilom. Deset predlogov sprememb več smo dobili od poročila o Kosovo, ampak nobene možnosti nimamo proti poročilu Ivo Vajgla, ki je dobilo več kot 300 predlogov sprememb. Kakorkoli že, pravice manjšin so zelo pomembne. Veliko predlogov sprememb je bilo uloženih tudi v zvezi z normalizacijo odnosov s Kosovom, zunanjo politiko, regionalnim sodelovanjem in svobodo medijev v Srbiji. Želim povdariti, da smo imeli zelo plodno zasedanje sporočevalcev v Senci v Strasburu pred dvema tednoma. Ta resolucija naj bi ostala čim bolj kratka in čim bolj natančna. Več je bilo predlogov sprememb, na to smo se odločili, da ne bomo vključili specifičnih bilateralnih vprašanj ali sporozumov in ne bomo omenjali specifičnih primerov. Na koncu smo se dogovorili za 21 kompromisov, ki ste jih dobili pred nekaj urami. Zelo pomembno se nam je zdelo, da povdarimo temelje. To je ključnega pomena v pogajalskem procesu načela pravne države, gospodarsko upravljanje, reforma državne uprave in tudi normalizacija odnosov med Beogradom in Prištino. To se odraža tudi v kompromisih. Zelo pomembno se nam zdi, da se izvajajo dobri sosedski odnosi, prav tako je zelo pomembno, da se normalizirajo odnosi s Kosovom. Kar zadeva zunanjo politiko Srbije, se strinjamo, da je treba storiti več, da se uskladijo z evropsko zunanjo in varnostno politiko tudi varuh človekovih pravic mora odigrati večjo vlogo tam. Svoboda medijev in svoboda izražanja sta temeljni značilnosti vsake demokracije. Pravice manjšin je treba spodbujati, zaščititi in izvajati na vseh ravneh srpske družbe. Hkrati smo upoštevali, da so v Srbiji sprejeli pomembne zakone v zvezi z žvižgači, privatizacijo, tečajem in tako naprej. To je zelo pomembno. V splošnem upam, da je to uravnoteženo, realistično in eh, pošteno poročilo in da bo takšna tudi resolucija. Pozivam srbsko vlado, srbski parlament in srbsko civilno družbo, da ostanejo na evropski poti. V prvi obravnavi v tem odboru sem to že povedal menim, da bi leto 2015 moralo biti leto, ko se odpro, odprejo prva poglavja, kajti tehnični screening naj bi bil zaključen naslednji mesec. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za plodno sodelovanje. Mislim, da smo dobili na koncu dober rezultat. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu AFETA in EPP. Veselim se že vaših vprašanj in komentarjev. Hvala. Thank you very much, David, for being... Hvala, David, hvala, da si tako lepo predstavil zadeve. Sedaj pa Edward Kukan, ki vodi delegacijo Evropskega parlamenta za odnose s Srbijo. Hvala, gospod predsedujoči, čisto na kratko. Zahvaliti se želim poročevalcu za to, da je pripravil dobro resolucijo. Besedilo je zaokroženo, uravnoteženo in mislim, da dejansko povzema napredek Srbije. Poročevalec je to omenil in mislim, da bi si morali prizadevati za realistično poročilo o Srbiji. Povdariti moramo, kakšni so bili dosežki, prav tako pa moramo pritisniti, da se odprejo prva pogajanja v zvezi s poglavji. Zato podpiram predlog spremembe, ki zagovarja odpiranje poglavi. Prav tako mislim, da je zelo pomembno, da povdarimo, kako pomembni so predlogi sprememb v zvezi z neodvisnostjo pravosodja in pravne države. Mislim, da bi morali natančno spremljati razvoj dogodkov na teh področjih. V zvezi s tem vas želim opozoriti na predloge sprememb, ki zadevajo neodvisnost varuha človekovih pravic to je bilo v zadnjem času postavljeno pod vprašaj. Kar se deva druge elemente, veliko predlogov sprememb je bilo vloženih v zvezi z dvostranskimi vprašanji. Mislim, da moramo biti tukaj previdni, kaj ti, ti predlogi sprememb govorijo o manjšinah in ta vprašanja so vedno zelo občutljiva. Zato bi, po mojem mnenju, morali govoriti bolj splošno v zvezi s tem. Hvala. Much, Now... Še hvala, Edward. Sedaj pa ima besedo gospa Fajon, skupine SD. Predsedujoči, bom govorila slovensko. Um, najprej seveda poročevalcu čestitke za odlično upravljeno delo, za dobro sodelovanje. Uloženih je bilo veliko dopolnil, kar je bilo že povedano. In to je dokaz, da je širitvena politika v Evropskem parlamentu res zelo visoko na prioritetni lestvici. Dopolnila mojih kolegov v poslanski skupini so bila v večini usmerjena k nujnosti izvajanja reform, pomembnosti nadaljevanja procesa normalizacije odnosov s Kosovom. Izraženo je bilo kar nekaj skrbi, ko gre za področje medijev, za medijsko svobodo. Posebno skrb smo namenili tudi varstvu manjšin in ranljivih skupin ter za bolj zauzet boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. V tem kontekstu um, imamo tudi ustno dopolnilo glede pomankanja transparentnosti pri financiranju političnih strank in podarjam tudi pomen neodvisnosti, večje neodvisnosti ombudsmana. Pozvali smo, da morajo biti pogajanja za članstvo v Evropski uniji zelo transparentna in oblasti v Beogradu opomnili, da morajo vključiti civilno družbo, javnost, da dejansko obveščajo o poteku pogaja na pregleden način, da je javnost o tem primerno obveščena. Srbija mora tudi tesneje sodelovati s sosednjimi državami, um, za gospodarski razvoj obmejnih regij je to zelo pomembno in nasploh v kontekstu regijskega sodelovanja smo izrazili podporo inicijativi Rekom, ki govori o pravicah žrtvam vojen. Um, želila bi reči, da je Srbija naredila pohvale vreden napredek in dokazala, da je resna partnerica svojo proevropsko držo. Posebej pozdravljam nadaljevanje dialoga o normalizaciji med Kosovom in Srbijo. Ne gre spregledati, da so pogajanja prvič potekala v novi sestavi s predstavniki novih vlad ter prvič ob posredovanju visoke predstavnice Mogherinjeve in sprejet dogovor o pravosodju je pomemben korak, ki vodi v normalizacijo in ureditev področja pravosodja. Kot veste, smo pozvali in se zauzemamo za čimprejšnji začetek pogajanj, tudi ko gre za najbolj pomembna poglavja, kot so poglavji 23 in 24. Um, v luči srpskih prizadevanj za napredek na kratko lahko omenim zelo uspešen um, obisk prejšnji teden srpske vlade na čelu s premijejem Vučijem v Sloveniji, kot sta izpostavila oba partnerja premijeja. Srbija predstavlja za Slovenijo dodatno okno v svet, zlasti ko gre za trgovino. Sloveniji pa Srbiji predstavlja okno v Unijo, saj je njena najbližja zaveznica na poti v Unijo. Naj zaključim, da Srbiji resnično želim vse najboljše pri njenem približevanju k Evropski uniji in naj bo poročilo, ki ga danes obravnavamo v odboru, vzeto kot motivacija in spodbuda za še bolj energično in zauzeto izpolnjevanje začrtanih nalog. Hvala lepa. Hvala, eh, Tanja. Eh, hvala, Tanja. Kolega Stenok je zdaj na vrsti, poročevalec v senci za IKR. E Najlepša hvala, gospod Plenkovič. Tudi v imenu skupine EKR bi rad eh, čestital poročevalcu Davidu McAllisterju za zelo podrobno poročilo gre za zelo kompleksno področje z več vidiki. Srbija je namreč ključna akterka v tej regiji. Sam sem prijatelj Srbije že vrsto let, prišlo pa je do preobrata v Srbiji, še posebej v zunani politiki, ko se Srbija ni pridružila evropskim sankcijam Rusiji gre tudi za problem eh, pravic manjšin. Obstaja tudi vprašanje transparence vojnih zločinov, tistega, kar se je zgodilo v času vojne in pa spoštovanja sod Iktija, Haškega sodišča. Vse to tam sem izrazil v predlogih sprememb. Kot pravi poročevalec, je prvotnega pomena boja proti organiziranemu kriminalu in pa korupciji, kot tudi kontinuiran dialog s Prištino. Zopet bi rad povdaril vprašanje, ki so mi ga omenila podjetja v Srbiji gre za protislovno vprašanje členov 2, 3, 4 kazenskega zakonika, ki se jih lahko uporablja za politične namene. Gre namreč za rasli, razlastninjenje zasebne lastnine za javni interes. Ta zakonik je bil že revidiran, vendar pa nekateri ki imajo povezave v Srbiji iz Britanije, še vedno to omenjajo kot problematično. Moja politična skupina lahko podpre kompromisne predloge vseh 21. Še enkrat bi rad čestital Davidu McAllisterju za odlično upravljeno delo. Hvala. Najlepša hvala. Čas. Sedaj pa ima besedo gospod Ivo Vajgel v imenu skupine Alde. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad izrazil zadovoljstvo z eh, delom gospoda McAllisterja. Resnično zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z njim skupaj smo se osredotočili na to kratko in učinkovito poročilo, na to, kako smo se pogajali o zelo kompleksnih vprašanjih in to je res zgled nemške politične diplomacije. strinjali smo se glede tega, da je Srbija na proevropski poti. Sedanja vlada se je odločila, da bo nadaljevala s konstruktivnim delom za članstvo v Evropi. Priznali smo tudi strukturne reforme, ki jih je Srbija izvedla na področju boja proti korupciji, tudi na najvišji politični ravni. Še posebej pa smo čestitali Srbiji za trud, za spravo s sosednjimi državami in narodi. Naj povdarim, da smo s tem v zvezi želeli povdariti dodano vrednost proevropske usmeritve Vojvodine in povdarili smo, da moramo podpreti to usmerjenost in da moramo podpreti tudi avtonomnost Vojvodine. tej avtonomiji tudi ne smemo nasprotovati in ji ne smemo, in ji ne smemo ovirati. Srbija je uspešno. Želimo tudi uspešno predsedstvo OVSE-ja v, v tej luči. To bo zelo konstruktivno za Srbijo, za njene odnose z Evropo in za odnose z drugimi državami. Še enkrat bi rad čestitev poročevalcu za odlično upravljeno delo. Hvala, kolega Vajgo. Zdaj pa dajem ponovno besedo kolegici Lunaček za zaključek. Najlepša hvala. Čeprav sem poročevalka za Kosovo, me je Igor Šolte zaprosil, da ga nadomestim tukaj. Sedaj govorim torej v imenu naše skupine, ne kot prčevalka za Kosovo. Vseeno pa bi se iz obih vlogla rada zahvalila gospodu McAllisterju za odlično upravljeno delo. Kompromisni predlogi sprememb so zelo dober temelj za to, da Evropski parlament podpre pristop na pogajanja in postopek Srbije na poti v Evropo. Naj se kratko osredotočim na sedem točk znotraj kompromisnih predlogov. Te točke so še posebej zelo pomembne, nekaj jih je omenila tudi Tanja Fajun in to je neodvisnost medijev v Srbiji. Tukaj smo videli nedavno probleme, z raziskovalnim novinarstvom na Balkanu. Zato je tukaj zelo pomembno, da dosežemo dobre kompromisne predloge sprememb, da zagotovimo, da zahtevamo neodvisnost medijev in da zahtevamo napredek na tem področju. Rada bi se zahvalila tudi gospodu McAllisterju za to, da je sprejel predlog spremembe, ki sem ga vložila sama. Gre za kompromisni predlog številka 11, kjer smo pozvali srbske oblasti, da odpre arhiv jugoslovanske vojske, zato da omogoči dostop do informacij. To je treba storiti v vseh državah in zelo sem zadovoljna, da ste me podprli. Cenim tudi, da je Srbija opravila napredek, na področju pravic skupnosti LGBTI. Parada ponosa je potekala na miren način, tudi to je treba pohvaliti v tem poročilu. Še zadnja točka. Pohvalila bi tudi, da je poročevalec vključil zahtevo za srbsko vlado in za srbske oblasti, da okrepi trud za energetsko učinkovitost, za energetsko varnost, za doseganje ciljev obnovljivih virov energije. Za konec bi rada dejala, da naša skupina popolnoma podpira kompromisne predloge in pa poročilo. Veselim se že dobrega rezultata na glasovanju jutri. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kastaldo. Grazie,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 Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolega David McAllister je vložil veliko truda eh, in vsega skupaj se je lotil z velikim zanosom, ko je pripravljal resolucijo. Vseeno pa v resoluciji pogrešam pomemben sklop, kar predstavlja bistveno oviro na poti Srbije k EU. Gre za člena 2 in 3 eh, zakona o organizaciji pristojnosti evropskih organov, ko gre za obravnavo vojnih zločinov. V Beogradu je povsem jasno, da se s tem zakonom zlorablja načelo univerzalne jurisdikcije, ki jo imajo samo združeni narodi. Po mojem mnenju pa je nujno, da je treba Srbiji svetovati Eh, črtanje člena 2 in 3 tega spornega zakona, če želijo odpreti poglavja 23 in 24. Srbija je s tem zakonom spostavila majhen hak in si dovolila soditi državljanom drugih držav za eh, domnevne zločine, ki so jih zagrešili na njenem ozemlju. Že pet let uh, eh, imajo v zaporu Velika Maliča, hrvaškega uh, Eh, vojaka in s tem krši suverenost Republike Hrvaške. Vendar pa Srbija na temelju tega zakona lahko sodi tudi državljanom drugih držav članic Evropske unije, torej tudi vašim državljanom, vsem, ki so sodelovali v državljanski vojni oziroma ki so sodelovali v vojni za neodvisnost Hrvaške. Verjamem, drage kolegice in kolegi, da vi nikoli ne bi dovolili, da se tako obravnava vaše državljane in zaradi tega tudi Hrvaška tega ne more sprejeti. Prav tako ne moremo sprejeti vmešavanja v notranje zadeve naše države. Prav zaradi tega sem skupaj s kolegi iz nacionalne delegacije vložila predloge sprememb, katerih cilj je ta, da se nadomesti ta pravni hibrid, črta sporne člene zakona, tako da bi Srbija lahko nadaljevala na svoji poti k Evropi, kar ne bi bil skupni interes vseh nas. Je pa na nas, poslancih in poslankah Evropskega parlamenta, ta, da ščitimo vladavino prava in človekove pravice. Zato vas pozivam, da to izkažete, tako da podprete naše predloge sprememb, v katerih zahtevamo, da se črtata člena 2 in 3 in ustrezno zagotovi eh, pristojnost in neomešavanje eh, njihovih institucij v mednarodno pravo. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo kolegi Piculi. Hvala lepa. Na samem začetku bi pohvalil resno delo poročevalca gospoda McAllisterja. Vse gre za trenutek, v katerem je bilo treba priznati napredek oziroma stagnacijo Srbije na, na, pri njeni poti k, k Evropi. In v dokumentu je, eh, so zajeti tudi kompromisi tistih, ki menijo, da bi ta dokument moral biti drugačen. Kot sem že omenil v razpravi pred nekaj tedni, je napredek Srbije na njeni poti k Evropi zelo pomemben. Gre za državo, ki ima objektivno posebno odgovornost. Ko gre za odnose med državami na Zahodnem Balkanu, med državami kandidatkami in morebitnimi kandidatkami za pristop k Evropski uniji. Srbija ima prav tako izjemno možnost, ko gre za pristopna pogajanja, da popravi težave na številnih področjih notranje politične sestave, hkrati pa, da tudi prispeva k regionalni stabilnosti na Zahodnem Balkanu. Prav Zahodni Balkan je danes področje posebne politične dinamike in ta ni preprosta, to je treba priznati. Gre za mešanico eh, gospodarskih, političnih in varnostnih tveganj kar se tiče spoštovanja človekovih pravic, se to najbolje preizkusi na manjšinah, ne glede na to, ali gre za etnične manjšine ali katere druge nove manjšine. Prav napredek na tem področju bi pripomogel k boljšemu razumevanju in odnosu med Srbijo in sosedskimi državami. Poleg tega ima vsaka država, ki ima evropske ambicije danes, poleg skupnega pravna reda mora spoštovati tudi skupno evropsko varnostno in zunanjo politiko. Eh, hitro odpiranje poglavja 21 bi bilo priložnost, ko se eh, vpliv Evropske unije širi po Balkanu. Upam, da bo Srbija med predsedovanjem Eh, organizacije OVSE zabeležila splošen napredek pri pogajanjih za pristop k Evropski uniji. Hvala, kolega Picola, zdaj pa dam besedo kolegi Petrletu. Predsednik, eh, pridružujem se kolegom, ki so čestitali poročevalcu, kolego Makalisterju, za zelo realistično in uravnoteženo poročilo. Jaz sem vesel, da je spostavil kriterij kratkosti in jasnosti, pa tudi da je zavzel načelno stališče do bilateralnih vprašanj. Eh, ker je poročilo realistično, zame spremljivo, ne vidim potrebe, da komentiram posamezne elemente, rad bi dal samo eh, nekaj splošnih pripomp. Naš problem je, da včasih rečemo bilateralna vprašanja ja, včasih pa ne. Prej smo obravnavali neko poročilo, kjer so bilateralna vprašanja notri pri neki drugi kandidatki, nekje, se pravi v tem poročilu, pa naj jih ne bo. Torej, eh, želel bi si tudi v tem smislu eh, istih kriterijev, kar sveda ne leti na eh, našega kolega Makalisterja. In druga pripomba se nanaša na vprašanje sprave. V poročilu dajemo močen podarek na vprašanju sprave med Srbijo in Kosovim. Ne. Jaz bi še želel, da bi bila spravna linija um, načelno enako močna, tako rekoč v vseh smereh, čeprav so problemi različni. In če ne bo taka, se nam utegnejo zgoditi dejstva, ki nam ne bodo všeč. V tem smislu moram reči, da sem bral predlog hrvaških kolegov, o katerem je govorila kolegica Peterjeva, mislim na dopolnilo številka 58, torej sem to dopolnilo bral v, v tem duhu in ne vidim tega, na kar upozarjajo hrvaški kolegi, nujno kot zgolj bilatera, zadevo bilateralne narave. Torej mislim, da tudi v tej smeri lahko vidimo potrebo po spravnem ravnanju. Se pa veselim časa, ko bo Srbija začela pristopna pogajanja in čestitam Srbiji za vrst napredek, ki je bil narejen, tudi za jasnost glede proevropske usmeritve. Hvala. Hvala, kolega Peterle. Kolegica Šujica. Hvala, kolega Peterle. Kolegica Šujica, izvolite, beseda vaša. Najlepša hvala. Tudi sama se pridružujem tistim, ki čestitajo in izrekajo pohvale kolegi McAllisterju, za dobro delo priporočilo, gre za kratko in jedrnato priporočilo. Eh, priporočilo. Zahvaljujem se za vse, kar ste storili do zdaj. Kot veste, smo mi uložili nekaj predlogov sprememb kot delegacija Hrvaške in zahvaljujemo se tistim, ki ste nas podprli. Še vedno pa mislimo, da obstaja uh, mesto za pogovor s tistimi, ki jih Eh, niste podprli. Pridružujem se tudi kolegici Petir, ki je opozorila na predloge 98 in 102. Mislim, da je pomembno, da o tem še razpravljamo in dobro razumemo, o čem pravzaprav gre. Ne strinjamo se namreč s pristojnostjo Republike Srbije, ko gre za obravnavo vojnih zločinov, ki so se uh, pripetili na področju nekdanje Jugoslavije. Mislim, da je treba o tem razpravljati še kar nekaj časa. Uh, Tudi sama se zauzemam za črtanje spornih členov v tem zakonu in prepričana sem, da bomo dosegli dogovor, če si bomo dovolili še nadaljne pogovore. Dialog je osnova vsega. Veste, da so odnosi med Srbijo in Hrvaško napredovali. In čeprav to ni del poročila, morda si dovoli manjšo digresijo, eh, bi spregovorila o inauguraciji Eh, naše nove predsednice Kolinde Grabar Kitarovič, ko je eh, napovedala svoj obisk v Srbiji maja in mislim, da imamo zdaj še kar nekaj priložnosti, da razpravljamo o teh odnosih. Zakaj? Ne bi želela, da se mi kot Hrvati, kot hrvaška delegacija tu počutimo kot država članica Evropske unije, ki smo drugorazredni. Dejali smo, da ni razlik med evroobmočjem in ne evroobmočjem, Schengnom in ne Schengnom in med državami članicami. Mi želimo biti enakovredni in želimo, da se naša stališča spoštuje. Ne obračamo se v preteklost, obrnjeni smo v prihodnost in sedanjost, zato si želimo, da bi v tem poročilu lahko šli skupaj naprej in da bi cela jugovzhodna Evropa končno lahko bila skupaj z nami v Evropski uniji. Zato sem prepričana, da tudi vi razumete, o čem pravzaprav govorim. Kar pa se tiče dvostranskih vprašanj, ki ste jih omenili v predlogu spremembe, pri tem še vedno ustrajamo. Jasno, želimo, da se razišče eh, oziroma zahteva povratek pogrešanih oseb oziroma da se razišče, kdo so pogrešane osebe, kakšna je bila njihova osoda in da se vrnejo kulturni predmeti, ki jih pogrešamo. Potem še glede meje na Donavi, tudi glede tega bi se rada izrazila in želimo tudi to, da bodo hrvaški predstavniki tudi pred, eh, lahko sodelovali v Skupščini Republike Srbije, pa tudi svoboda medijev je tisto, kar nas zanima. Še enkrat torej želim povdariti naslednje. Ne želim, da se nas in naše stališče in stališče naših državljanov v Evropskem parlamentu razume kot nekaj, Eh, s čimer želimo ovirati pot Srbije v Evropske unijo. Srbiji mi želimo pomagati in smo tisti, ki bi radi Srbiji v okviru Evropskega parlamenta pomagali pri tej poti. In mislim, da je to tudi vaša vloga, gospod McAllister. Pripričana sem, da bomo skupaj našli najboljšo rešitev tudi za Srbijo, tako kot smo našli najboljšo rešitev, ko smo se ukvarjali s problemi med Slovenijo in Hrvaško. Hvala vsem in verjamem, da nam bo uspelo. Hvala kolegici Šujici, zdaj pa gospod Veli, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil kolegu Davidu McAllisterju za odlično poročilo napredku v Srbiji za leto 2014. kot poročevalec je bil izjemno odprt za naše predloge sprememb. Tudi v imenu mačarske delegacije bi se rad zahvalil za to izjemno pripravljenost, kajti za nas je bilo to zelo pomembno. kar te je eh, že povedal poročevalec, je to poročilo zelo uravnoteženo. In to ravnovesje smo dosegli s tem, da smo poudarili trud in prizadevanje Srbije za članstvo v Evropi in Evropski parlament lahko samo spodbudi Srbijo, da nadaljuje na tej poti. Po drugi strani pa je vprašanje, ki je izjemno pomembno za nas, za našo skupino, za našo delegacijo in to je, da smo v poročilu omenili tudi pravice manjšin. Še posebej, ko gre za zasobstvo v nacionalni skupščini in tudi predstavnike manjšin v drugih javnih organih. To je bilo za nas izjemnega pomena, da se to omeni in zato bi se rad zahvalil, da je poročevalec upošteval naše predloge sprememb. Za konec bi rad še dejal, da je to poročilo dokaz za to, da je Evropski parlament med vsemi evropskimi inštitucijami najmočnejši partner Srbije na poti v Evropo. Hvala lepa, kolega Deli. Sam bi se tudi rad oglasil, vendar bom predtem dal besedo komisiji. Gospod Mordjo je na vrsti in prosil bi vas, da se naveže tudi na pripombe kolegov in kolegic, ki. Uh, Eh, zaradi katerih smo res zdaj imeli zanimivo razpravo. In posebej bi vas prosil, da razložite stališče komisije glede razlike o univerzalni kazanski jurisdikciji, ki obstaja v, pravosodnih, v veliko pravosodnih sistemih držav članic in nekakšne kvazi regionalne jurisdikcije, ki jo je Srbija razširila izključno na Eh, države nekdanje iz SFRJ, ko, kar seveda eh, pomeni tudi umešavanje v notranje zadeve drugih držav. Zanima me jasno stališče Evropske komisije o tem vprašanju. Hvala. Thank you very much, Chair. Um... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj začnem z nekaj pripombe glede poročila, ne da bi ponovil to, kar sem že, kar je komisija že povedala v svojem poročilu. Rad bi se zahvalil čestito poročevalcu in vsem poslancem za prizadevanje in za trud pri tem poročilu. Če si pogledate postopek, potem lahko povem, da bo skrin zaključen glede poglavja 20, 26, sedaj pa mora Srbija najprej doseči rezultate na področju pravne države, vedenja prava in odnosov s Kosovom. In v luči dialoga, ki ga podpira in omogoča Evropska unija, je velik napredek in velik rezultat. Sedaj morata obe strani še naprej izvajati dosežen sporazum. In ko bomo ocenili napredek, bomo nadaljevali in prešli na poglavje številka 25, ki govori o procesu normalizacije v okviru pogajanj. Naj povdarim, kako zelo pozdravljamo poziv, da se poglavja odprejo hitro, 23. poglavje pripravljeno na odprtje in to poglavje je v našem interesu, kajti tukaj gre za poglavje o finančnem nadzoru. S tem bi prispevali k temu, da bomo nadzorovali pravilno in varno uporabo evropskih sredstev. Potem imamo tudi akcijske načrte v znotraj poglavja 23. 24 kar pomeni, da bi lahko odprli ti dve poglavi do konca leta 2015. Naj sedaj omenim še točko, ki ste omenili vi, gospod predsedujoči. Pomembno je, da ne smemo dodajati zahtev, ki ne obstajajo znotraj okvira pristopnih pogajanj za, Evropsko, za članstvo v Evropski uniji. Dvo stranska vprašanja, je treba obravnavati znotraj pristopnih pogajanj, tako pišete v poročilu. Mi pa menimo, da je treba dvostranska vprašanja reševati tako, da ne bodo škodila pristopnim pogajanj. Naj povdarim, da je to ločeno od vprašanja normalizacije odnosov med Kosovom in Srbijo. Če gremo na specifično vprašanje obravnave vojnih zločinov v Srbiji, to sta omenili tudi gospa Švica in Petir. Lahko rečemo, da smo pripravili priporočila za Srbijo znotraj poglavja številka 23 v interesu komisije je, da se ta priporočila upošteva. Naj pa jasno odgovorim na vaše vprašanje z našega vidika, da bi sedaj pogojili poglavje 23 s tem, da bi Srbija sprejela zakon, ki je podoben v številnih državah eh, članicah, kot v Belgiji, na Češkem, na Danskem, na Finskem, v Franciji, v Nemčiji, v Luksemburgu, na Nizozemskem, v Španiji, na Švedskem in na zelenem klavestvu, kjer ne obstaja evropske zakonodaje in s tem bi povzročili precedenski, bi po našem mnenju lahko postal škodljiv. Imamo pa besedilo v kompromisnem predlogu spremešljivka 12, ki omogoča napredek, kajti tukaj povdarjamo pomembnost regionalne sprave. Vse, kar bi prispevalo k spravi, je pozitiven korak naprej. Vendar pa komisija ne podpira spremembe zakonodaje kot predpogoj za odprtje poglavja številka 23. In še zadnja točka komisija podpira, kot tudi komisar Han, da je svoboda medijev ključni pogoj za pogajanje in za to, da Srbija postane članica Evropske unije. In to je treba povdariti. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Mordijo. Pred nami besedo opročevalcu McAllisterju. Naj povem, da sem pričakoval bolje opravljeno delo strani komisije in glede na to, da je univerzalna jurisdikcija Srbija razširila samo na države bivše eh, jugoslovanske države in naj povem, da tukaj ne samo mešamo jabolko s hruškami, ampak mešamo tudi sadje z zelenjavo in tega ne smemo početi. Naj vas opozorim, da morate bolje preučiti to zakonodajo, kakšne, kakšno je načelo pravne gotovosti na tem področju in kaj pomeni suverenost določenih držav, še posebej, ko gre za jurisdikcijo. Nisem zadovoljen z vašimi odgovori, z vašim pristopom, kaj ti to kaže na to, da komisija ni preučila tega področja, ni preučila te zadeve, gre za vprašanje načela mednarodnega prava, dobrih sosedskih odnosov in vrednot evropskega prava. Pripravljen sem na to, da nadaljujemo s tem dialogom, ki nažal zadeva samo Slovenijo in Hrvaško. Če bi šlo tudi za druge države, bi verjetno um, se bolj poglobili v to vprašanje. Sedaj pa bomo dali besedo gospodu McAllisterju in mu čestital za dobro poročilo. Gre za dober zgled odlično upravljenega dela. Vključil je vrsto idej in predlogov kolegov v kompromisnih predlogov. David. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj se zahvalim vsem za vaše prispevke. Razprava je bila zelo zanimiva. Glede na to, da ste mi zastavili nekaj vprašanj, bom kratek. Skušal sem pokriti čim več predlogov sprememb in še vedno istočasno ohraniti resolucijo ki naj bo čim krajša in učinkovita. Mogoče bomo imeli priložnost za več podrobnosti v poročilu naslednje leto. Marca bo komisija začela svojim delom za poročilo o napredku za leto 2015 glede predlogov sprememb 98 in 102, ki so jih vložili hrvaški kolegi. Opazili smo, da obstaja več pravnih tolmačenj glede tega vprašanja. To je treba v prihodnosti tudi upoštevati. Naj še enkrat podarim, da Upam, da bo leto 2015 odločilno leto za Srbijo na dolgotrajni poti v Evropsko unijo. To bo dober znak za odprtje prvih poglavij. Pomembno je, da najprej omenimo poglavje 23 in 24, kajti 35. poglavje je tudi poglavje, ki ga je treba odpreti v zgodnji fazi. To vemo vsi. 9. februar je bil pomemben datum, ker je potekal prvi dialog na visoki ravni z gospo Mogherini, z gospodom Mustafo in z gospodom Vučičem tukaj v Bruslu. Če, ko in kdaj bomo odprli poglavja, pa je stvar držav članic upam pa, da bomo s to resolucijo dali dobre argumente državam članicam, da bomo pomagali Srbiji na poti proti članstvu v Evropski uniji. Najlepša hvala. Najlepša hvala, David. S tem smo zaključili razpravo o točki številka 8 na dnevnem redu in gremo na točko številka 9. Gre za priporočila z Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb. Bo gospod Bob prišel? Našega predsednika ni. Torej bom nadaljeval. Torej, Gre za deveto točko na redu priporočila za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlansko partnerstvo na področju trgovine in naložb. TTIP je najpomembnejši predmet odnosov med Evropsko unijo in ZDA v zadnjih letih. S tem želimo vzpostaviti pravila in standarde, ki se jih morata držati obe strani. Pogajanja so postala predmet eh, javnih razprav. Veliko krat smo slišali kritike pomankanja transparentnosti tudi glede nas, poslancev Evropskega parlamenta. Naši državljani so zelo zaskrbljeni zaradi visokih standardov za zdravje in varstvo okolja. Naš odbor pa mora podati mnenje, vidika zunanje politike k poročilu predstavnega odbora INTE. Tukaj je pomembno upoštevati carine, pravila in postopke. Veliko krat zgubimo splošno sliko. Ta sporazum pomeni dosti več, da bi znižali nekaj odstotnih točk in spremenili nekaj standardov. Ta sporozum je pomemben za naše prihodnje odnose z ZDA in zavezništvo z najpomembnejšo partner, partnerico. Zaradi tega geopolitičnega vidika je treba opraviti mnenje v tej luči in ga predstaviti pristojnemu odbo odboru. Sedaj predajam besedo pripravljalcu mnenja, gospodu Mijan Monu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Skušam biti čim krajši, tudi besedilo je kratko in mislim, da je zelo jasno. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste dejali. Skušam sem se osredotočiti na tiste vidike, ki se tičejo zunanje politike, torej dela našega odbora. Ta tip je zelo obsežen obsežno področje, ki vključuje več vidikov, vendar pa sem se skušal sredotočiti na to področje. Kot veste, je treba povdariti, da so ZDA najpomembnejši strateški partner za Evropsko unijo in da gre ta sporozum dosti dlje od področja trgovine in naložb. Ta sporozum je zelo pomemben, okrepil bo naše odnose in to v zelo posebnem trenutku in obdobju. Vsi veste, da se ZDA sedaj obračajo proti Pacifiku, proti Aziji in se pogajajo tudi sporozum o pacifiškem partnerstvu. Sedaj v tem trenutku, ko se ZDA obračajo proti Pacifiku, proti Aziji, je pomembno, da mi sklenemo ZDA tako veliko potezen sporozum kot je te tip z našim tradicionalnim in ključnim partnerjem. Ta sporazum je dosti več kot samo dvostranski sporazum. Evropska unija in ZDA sta zelo pomembna akterja na svetovni ravni, kar se gospodarstva in trgovine tiče. Zato je zelo pomembno, da bomo vzpostavili pravila in da upoštevamo, da bodo ta pravila in standardi veljali tudi za druge, ne samo za ti dve strani. S te tipom lahko ustvarimo perspektivo širšega gospodarskega prostora. ZDA e ima že sporazum NAFTA s Kanado, z Mehiko, z Centralno Ameriko, s, s Čilom. Mi imamo tudi sporozum s Kanado, naprimer, skušamo poglobiti sporozum z Mehiko. Na te delamo že dve leti. Podpisali smo tudi sporozum, prostotrovinski sporozum s Centralno Ameriko, s Perujem in tudi s Čilom želimo obnoviti sporozum. Tako bomo s Tetipom ustvarili zelo obsežen gospodarski prostor. Torej, pomembna točka je energija. Evropska unija potrebuje uvoz energije od zunaj, zato je tudi to del zunanje politike. Veliko krat smo že govorili o zunani razsežnosti energije in zato sem želel vključiti ta vidik tudi v to mnenje. in če bi podpisali sporazum TTIP, potem to pomeni, da bi prenehali z licencami za izvoz plina. In kot veste, se zdaj pogajamo tudi glede ovir za izvoz nafte. In še petič, institucionalno vprašanje. S tem sporazumom bi dobili zakonodajni okvir za več organov in stanov. Dobili pa bi tudi, kar smo veliko krat želeli v tem odboru, v okviru čezatlantskega dialoga in to je, da bi okrepili dialog zakonodajalcev na obeh stranih Atlantika. Ko bomo okrepili zakonodajni dialog med pristojnimi organi v ZDA v Evropi, z ameriškimi, z evropskimi oblastmi, moramo premisliti o tem, kako bi lahko okrepili to sodelovanje v okviru TLD-ja. Če bi v prihodnosti dobili ta gospodarski prostor, skupen prostor med ZDA in Evropsko unijo, bi lahko premislili tudi, če bi lahko podpisali čezatlantski politični sporazum Evropski parlament je to idejo podprl že v prejšnjih poročilih, ko smo govorili o odnosih med ZDA in Evropsko unijo. Če bomo ustvarili vedno bolj integriran gospodarski prostor, bi lahko prešli tudi na sporazum, ki bi opredelil politični sporazum. In tako bi dobili politični sporazum, ki ga sedaj še nimamo. In za zaključek bi rad omenil to, kar je omenil tudi gospod Plenkovič pred nekaj trenutki, gre za transparentnost. V pogajanjih je prišlo do kritike, ko so nam očitali, da pogajanja niso bila transparentna. Komisija je, je, se je odzvala omogočila večjo transparentnost, torej sedaj poznamo stališča raznih eh, pogajalcev in tako dalje. Zato smo storili korak naprej tudi glede transparentnosti. To pozdravljamo. Poročilo v odboru INTA gospoda Lange bo prejelo 14-15 mnen skoraj vseh odborov, zato sem se skušal, odlo, skušal predeliti na najbolj bistvene točke v tem mnenju. Osredotočil sem se torej na najbolj bistvene točke, kajti vse ostale zadeve so omenjene v mnenjih naših kolegov v drugih odborih. Zato sem se omejil in strnil vse ideje, ki zadevajo zunanjo politiko. Torej, ne gre za podvajanje 14 mnen o poročilu te tip in tako samo ovirali in otežili delo gospodu Lange. Gre za to, da skušamo prispevati z dano vrednostjo našega odbora in to sem skušal doseči v tem mnenju. Z veseljem bom prisluhnil tudi vašim prispevkom in prepombam. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Milan Mon. Zdaj pa dajem besedo poročevalcu v senci, kolegu Žilu Parnjoju za SNDP. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poročevalec. Najprej naj se vam zahvalim za izvrstno upravljeno delo pri tem predlogu resolucije. Par stov med Evropsko unijo in združenimi državami bistvenega pomena, še posebej, kar zadeva globalno geopolitiko. Ta sporozum bi lahko eventualno uredil tudi največji tržni prostor na svetu in zaradi tega je mnenje tega odbora še kako pomembno. Kot eh, soporočevalec menim, da bi se morali sredotočiti tudi na zunanjo razsežnost te tipa tako, da se ne bo podvajalo delo med našim odborom in pa odborom INTE, vse, ko gre za nekatere vsebinske vprašanja. Seveda bomo lahko določene stvari še spremenjali, vendar pa mislim, da bi se morali držati ukrepov odbora AFET. Imam nekaj pripomb glede tega mnenja. Tukaj sploh ne omenjamo SDS-a in gre za transverzalno politiko, ki jo moramo vključiti v resolucijo AFETA. E to je ena od poglavitnih, to je eden poglavitnih eh, elementov in to moramo zapisati tudi v našo resolucijo. Obenem sem lahko nekoliko malo optimističen kot poročevalec glede pozitivnega učinka čezatlantskega partnerstva. Odbor predvideva tudi, da naj bi se bruto domači proizvod v Evropi povečal za niceljih 5 odstotkov. Vendar pa univerza Taft predvideva pravzaprav krčanje oziroma manjšanje bruto domačega proizvoda. Glede na takšne razlike prav gotovo moramo razumeti, kako pomemben bo ta sporozum za Evropsko unijo. Strinjam pa se s poročevalcem, ki to bilo pozdravlja transparentnost pri tej tipu. Evropski mediji so januar 2015, torej pred nedavnim, omenili, da je treba doseči še zelo veliko napredka pri tem, da se kot gospa Orajli mislim, da bi morali tudi izboljšati dostop javnosti do informacij, ko gre za pogajanja komisije. Obenem je treba zagotoviti tudi ustrezno partnerstvo in posvetovanje. kljub temu je treba zagotoviti tudi nekaj zaupnosti pri pogajanjih z američani, vendar pa to ni zadosten razlog za to, da bi določene informacije skrivali pred evropsko javnostjo. Odbor mora zagotoviti, to, zagotoviti to, da bodo imeli evropski državljani tudi dostop do teh dosjejev, če je to upravičeno in utemeljeno. To je pravilo, na katero sem želel tukaj upozoriti. To sem želel povedati v imenu socialistov in demokratov glede te resolucije. Upam, da bomo hitro delali s poročevalcem in pa s poročevalcem v senci, tako da bomo na koncu našli kompromisno besedilo, če bo to mogoče. Najlepša hvala za vašo pozornost. No, eh, Najlepša hvala, gospod Varnjum. Zdaj pa predam besedo Charlesu Tenoku, še enkrat, ki je bil poročevalec v senci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi želel čestitati prijatelju in kolegu. Eh, Milanu Monu za čudovito, kratko, a eh, zelo jedrnato in ustrezno poročilo. To je glasba za ušesa EKR, eh, ki so pozitivno predeljeni do te tipa. Gre za čezatlantsko partnerstvo z trgovino in naložbe, kar je strateško, gospodarsko in politično gledano izjemnega pomena, posebej za mojo skupino in za mojo državo. Ne strinjam se s francoskim socialistom, ki je pravkar govoril. Metodološko eh, so bil, eh, študije so bile izvedene, ki so bile metodološko zelo ustrezne in preučile so, kakšne bi bile posledice, recimo za Združeno kraljestvo, ko gre za TTIP. Eh, neto stroški za prispevke, ki jih plačujemo kot Evropska unija, so bili pri tem upoštevani in za evropsko gospodarstvo bi bilo to zelo koristno v času stagnacije, posebej v evroobmočju. Združenemu kraljestvu gre še kar dobro, Evropsko unija in evroobmočje pa dokaj stagnira. Zato bi se bilo vredno še bolj približati eh, čezatlantskemu trgu ZDA brzi naprej in eh, To bi lahko zagotovilo gospodarsko rast tudi za nas za prihodnje desetletje. Zato bi bilo smiselno eh, še preseči ta sporazum in ZDA. Morda eh, čez pacifiški sporazum, mm, sporazum iz Latinsko Ameriko, Kolumbijo, Perujem, Čilejem, eh, Čilom in na to še morda na Japonsko. To bi bile svetovne sanje. Za ljudi kot sem jaz in člane moje skupine, ki si želimo ostati v Evropski uniji, je zelo pomembno, da imamo takšno alternativo eh, in da se anglosaški svet pomiri in skeptiki v naši državi. Če bo ta sporazum sprejet, bomo lahko imeli povezave s Commonwealthom in eh, ZDA. TTIP bi bil nekakšen most in povezava. Zato se mi zdi zelo pomembno, da to sprememo. Prav tako zavračam širjenje strahu in neumnosti, ki so bile spregovorjene o ISDS in kako bi to kršilo suverenost, kako bi s tem spodbijali naše socialne storitve, eh, naše nacionalne zdravstvene storitve in tako naprej. To gotovo ni res. Sporazumi o ISDS že obstajajo, prav tako številni trgovinski sporazumi in gre le za. Um, vladavino pravo oziroma pravno državo ter obravnavo kršitve sporazumov. Zato sem sam zelo naklonjen ISDS v okviru TTIP. Strijam se tudi z Milanom Monom, morda potrebujemo nekakšen strateški dokument o geopolitičnih in strateških razmislekih, eh, kakšne odnose imamo z drugim strateškim partnerjem, recimo Kanado in kako ravnati na tem področju. To bi bil začetek še močnejših odnosov Eh, ZDA, ki so naš najbližji partner in eh, svetovna najuspešnejša demokracija, kar se tiče gospodarskega uspeha. Hvala. Hvala, Charles. Zdaj pa dajem besedo kolegici Žak iz skupine Alde. Hvala, gospod predsednik, kolegica Šake je to. Hvala lepa, hvala tudi poročevalcu kot oseba, ki se ukvarjam s te tipom vsak dan celo leto kot članica odbora INTA, sem pravzaprav zelo hvaležna, da ste se osredotočili na vprašanje, ki se ga pogosto izpušča raz, iz razprav o te tipu. Gre za geopolitičen in globalen kontekst. Iz vašega osnutka poročila je jasno, če želimo zagotoviti premik eh, glede tega, kje Evropska unija nakupuje eh, energijo, Eh, to gotovo, tega gotovo ne bi mogli izmeriti samo v evrih, ampak gotovo bi to imelo tudi bistven učinek, če ne bi bili odvisni samo od držav kot sta Rusija in Saudska Arabija. In še ena pomembna točka, ki bi jo želela omeniti in ki bi želela posvetiti nekaj pozornosti v predlogu sprememb, smo mi kot Evropska unija oziroma ZDA eh, že sprejeli partnerske sporazume katerimi, eh, bi us, kateri bi uspešno podprli, če bi dosegli TTIP. Smiselno bi bilo tudi vključiti države, kot je recimo Mehika, da bi o, razpravljali o njihovih pomislekih in v povezavi recimo s Carinsko unijo. Zdi se mi pomembno omeniti tudi, da menimo, da so večstranski trgovinski sporazum idealna oblika. Upamo, da bo to odskočna deska, saj menimo, da je treba vključiti tudi druge države, ne le Evropsko unijo in ZDA, ter krepiti odnose prek trgovine, saj lahko trgovinska pravila zares koristijo ljudem po vsem svetu. Zaenkrat bom končala. In še naprej obljubljam sodelovanje poročevalcev, zato da se bo to poročilo o teti povrzele sosredotočilo na geopolitične vidike, saj se tega ne da dovolj poudariti. In eh, prepričana sem, da bodo tudi drugi odbori ustrezno omenili druge vidike, ki se tičejo njih, ko gre za TTIP. Tudi meni se ne zdi smiselno razpravljati o ISDS v okviru odbora AFET. Hvala. Najlepša hvala. Oleg Melanchon. Zdaj pa predam besedo kolegu Menošu. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Hvala poročevalcu za vaš entuzijastični predlog. Obžalujem to, da naš odbor, ki je na najboljšem mestu za to stvari, nikakor ni obtožilo določenih metod Združenih držav, to je izhod za obravnavo naših ambasad. In pri tem niso bile upoštevane določbe, o kateri smo govorili na tem odboru glede tega. Prav tako so številni podpisali tudi, torej več kot milijon, milijon 200 tisoč oseb je podpisalo um, pobudo glede tega, to bi morali upoštevati. Tudi na 10 tisoč oseb je odgovorila na sama pogajanja tega odbora glede same arbitraže in mislim, da nihče ni pravzaprav podpiral takšnih ukrepov. To besedilo ne govori o arbitraži, o tem tribunalu, vendar pa mislim, da je uloga odbora, da o tem govori. Saj s tem tribunalom nekako prerasporedimo geopolitične silnice, saj je komisija v drugem planu. To upošteva tudi podjetje. Zaenkrat pri arbitraži ni bilo jasno, kako se ti spori urejajo, ali se spori urejajo med državami ali med državami in podjetji. Ta dokument ima torej geopolitično težo in predlaga, da naj pospešimo z našim delom, zato da ne bomo prepozni pri sklepanju čezatlantskega partnerstva. No, sam menim, da to ni dobro stališče. V vsakem primeru bo to do tega čezatlantskega partnerstva prišlo. In eh, to, kar predlagate, je to, da naj bi sprejeli to partnerstvo z združenimi državami tako, da bodo ameriške norme in standardi postali globalne norme in standardi. Svetovna trgovinska organizacija je prav tako to želela doseči, vendar pa tega ni mogla doseči ravno zaradi načela proste trgovine, ki je v sredi v EFTA danes. Ko vam govorite o Združenih državah kot o velikem strateškem partnerju, prav gotovo govorite tudi o določenih trgovinskih vidikih. Tega ne moram spodbijati, vendar pa obstajajo tukaj določeni pomisleki. Združene države Amerike so namreč. Uh, država, ki je v zatonu in kaže na to, da se moramo danes zavedati teh tveganj. Iskati moramo tudi alternativna zavezništva in odprti, odpreti nove trgovinske prostore. Seveda z Rusijo situacija ni najboljša, vendar moramo tudi to reševati. Ne bi želeli odpirati trga, ki bi konkurenčno ogrozila našo industrijo in tega ne moramo obravnavati kar tako. Z konkurenčnostjo bomo ošibili tiste, ki so že tako ali tako najbolj ranljivi. No in ravno zaradi tega menim, da to, da govorite, da je to veliko čezatlantsko partnerstvo tako dobro za Evropsko unijo, to ni čisto res. seveda bomo o tem glasovali. Glasovanje bo pokazalo, kakšno je večinsko stališče. Sem pa želel seveda izraziti to stališče se, pa nekako navezujem pri tem tudi na grško vlado, ki je izreklo, izrekla veto na ta predlog. To pa govori pri temele Evropi, ampak tudi civilizaciji nasploh. Najlepša hvala, razumeli smo vaš argument, zdaj pa predajam besedo gospodu Mesežu, potem gospodu Kastaldu, gospodu Danfredu, potem pa bo imel znova besedo poročevalec. Prosim, da se držite časa govora, saj naši tolmači ne bodo več dolgo za nami. Gospod Miserič. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu za pripravljeno mnenje, ki je zares kratko in jedrnato zares je pomembno, da se naš odbor osredotoči na, svet, na globalne učinke in geopolitične učinke te tipa. E, kljub semu pa mi dovolite, da predstavim še stališče zelenih. Zeleni so veliko manj navdušeni nad vsem tem kot kolegi iz EKR, kar se njim zdi glasba za njihova ušesa. E, mi menimo, oziroma obstajajo politiki in sile, ki so nad tem veliko manj navdušene in ki ne vidijo le koristi prostotrgovinskega sporozuma, ampak tu se strinjamo, da se pač ne strinjamo vedno. In tako je že kar nekaj časa pri tem vprašanju. Še enkrat pa bi povdaril po kolegu iz vrst socialistov, ki je spregovoril prej, da kljub temu, da je komisija sprejela vrsto ureditev glede pogajanj, ta sicer gredo deloma, te sicer gredo deloma v pravo smer, vendar pa, da bi temu rekli popolna transparentnost, to pa je rahlo pretiravanje. Prihajam iz države članice, ki sicer ni eh, zgled politične transparentnosti na državni ravni. Ako gre za dostop evropskih državljanov do teh pogajanj, pa je nekaj, kar bi bilo dvomljivo celo v moji državi članice, oziroma o čemer bi imeli celo pri nas dvomo, dvome. Kljub temu, da, bi bilo, da je to morda najpomenejše vprašanje za odbor INTA, pa vseeno moram omeniti tudi tole. Ne le najmanjši skupni imenovalec pri varnostnih standardih, pri zdravstvenih standardih in vseh drugih regulativnih vrstah sodelovanja so ogroženi. Tudi drugi standardi bi lahko škodili drugim eh, delom gospodarstva, če bi jih znižali. In to bi škodilo tudi večini evropskih državljanov. Naj vas opomnim, čeprav vas na to gotovo ni treba opominjati, da eh, pogodbe o Evropski uniji zajemajo eh, previdnostno načelo, ameriška zakonodaja pa tega ne zajema. Čeprav se zavedam, da je to vprašanje predvsem za odbor INTA. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Castaldo, izvolite. Un pomeno, prezidente. Grazie comunque. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Zahvaljujem se tudi poročevalcu. Vem, da moramo biti kratki zdaj na koncu sestanka cenim vas trud, ki ste ga vložili. Eh, a gre za predlagan sporazum bistvenega pomena, pravzaprav eh, za na, sporazum največjega pomena, ki bi ga kadarkoli sklenili do zdaj kot Evropska unija. Še enkrat bi želel izraziti resne pomisleke in tudi nekaj kritik. TTIP kot se zdi, je zasnovan tako, da je naklonjen velikim korporacijam in velikim organom komercialnega interesa na drugi strani Atlantika. In ne vem, ali bo tako naklonjen tudi MSPM v moji državi, Italiji in v drugih državah članicah. Rekli so nam, da je zamisel upeljati politično razsežnost, a po mojem mnenju si je treba ogledati tudi vprašanja človekovih pravic in ne govoriti le o težavah iz preteklosti z, z mučenji, ki jih je izvajala CIA in tako naprej. Zdaj je govora tudi o smrtni kazni, ki se še vedno izvaja v kar nekaj zvezdnih državah v ZDA, česar mi seveda ne podpiramo. In iskreno povedano, tudi plini iz skrilavcev, po mojem mnenju, ne more nuditi ustrezne alternative pri energetiki. Poglejte si samo izjemno visoke cene takšnega plina zaradi okoljske škode, ki nastane pri pridobivanju plina iz skrilavcev. Nekdo je omenil klauzulo o ISDS in učinkih leti ne le v pravnem eh, kontekstu, temveč tudi v političnem oziru. Gotovo bo to prišlo do izraza tudi pri relativni moči, relativnem vplivu posameznih držav in korporativnih skupin, ki bodo pri tem vključene. Mi si želimo ustreznih standardov za varstvo okolja in zaščito potrošnikov, ki bodo vključeni v sporazum tako, kot, eh, takšne, kot jih imamo v Evropski uniji. Še nekaj besed o šesti točki. Mislim, da potrebujemo zelo jasne in dostopne informacije, ki bodo na voljo civilni družbi, pa tudi možnost za civilno družbo, da bo ta lahko aktivno sodelovala ljudje morajo imeti možnost, da sprejmejo informirano mnenje pred samim glasovanjem. Hvala lepa, gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsednik, čisto na kratko. V imenu politične skupine bi želel obraniti vizijo, ki jo je predstavil naš kolega Mjan Mon. Prav gotovo bo da imela ta pogajanja pozitivni učinek, če bodo uspela. In v nasprotju s tem, kar pravi naša socialistični in komunistični kolegi. Sama menim, da je zagotovljena določena transparentnost in ne smemo mešati teh pogajanj z nekakšnim televizijskim dialogom ali pa medijskim predvajanjem. V vsakem primeru moramo upoštevati določene omejitve, ki jih je treba sprejemati, kot je povedal tudi gospod Mijan Mon. Mislim, da bi se morali v tem mnenju osredotočati predvsem na zunanje razsežnosti, na zunanje zadeve in ne povzemati tega, kar že počno drugi odpori. Hvala. Reda and the final one, our colleague Balčitis. Hvala lepa. Kolega Balčitis je še zadnji govornik. A šte pa nori podjel. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sam bi se želel zahvaliti poročevalcu in poročevalcem v senci za pripravo zelo težavnega dokumenta v težavni situaciji, v kakršni smo danes, lahko vidimo, da se razmerje moči, razmerje sil lahko premakne. In ti partnerski sporozumi lahko pomenijo ne samo gospodarski, temveč tudi, temveč tudi spremembe na političnem področju. Za mojo državo članico, za veliko vzhodnih in osrednjih držav članic Evropske unije bi bil ta sporozum koristen, saj bi zagotovil varnost in preprečil grožnjo vojne. Situacija se je spremenila. Ne moremo upati, da se bodo lagodna življenja in uh, demokracija, kakšne imamo danes, lahko nadaljevala brez težav. Vse se lahko hitro spremeni. Podpiram zamisel, ki jo je izrazil poročevalec, da bi v prihodnosti ta sporazum morda lahko predstavljal pot tudi za podpis političnega sporazuma. Moramo razumeti težavno politično situacijo in razsežnost tega sporazuma. Seveda bo, bomo gotovo o tem razpravljali tudi še v prihodnje, upam pa, da bomo v naslednjih nekaj letih imeli priložnost ta sporazum eh, še izboljšati in izboljšati tudi naše odnose z nekaterimi izmed največjih trgov na svetu. Najlepša hvala, zdaj pa na hitro dajem še besedo kolegom iz Evropske službe za zunanje delovanje. Prosim pa bi vas, da se držite glavnih točk. Hvala, gospod predsedujoči. Samo na kratko pozdravljamo priložnost, da izrazimo tudi stališče Evropske službe za zunanje delovanje in Evropske komisije pri tem pomembnem projektu. Strinjamo se, da je TTIP veliko več kot le prosto trgovinski sporazum, strateško je pomemben tako za Evropsko unijo kot tudi za ZDA in je priložnost za gospodarski in politični uzid, ko se moči spreminjajo, kot je bilo že povedano. Gre za priložnost, da okrepimo strateško partnerstvo z ZDA poleg tega, da zagotovimo varnost in politične vezi. Druga točka je ta, da te tip zares predstavlja možnost, da uh, vzpostavimo globalne vrednote, ohranimo evropske standarde in evropske vrednote. Omenili ste, kako je z globalnim postavljanjem pravil in da bi to lahko pomenilo tudi eh, povezavo do širše liberalizacije trgovine, kar je bilo omenjeno tudi v Eh, agendi iz Duhe. Seveda poskušamo povečati trgovino tudi z drugimi partnerji eh, in te priložnosti ne smemo zamuditi. Ko pa gre za geopolitične učinke, je te treba ustrezno upravljati in strinjamo se posebej, ko gre za tretje države, recimo Mehika, Turčija. Uh, regionalne organizacije kot je EFTA in za države v razvoju, da bo ta sporozum prinesel pomembne učinke. Če ne bo TTIP uspešen, je treba delati v duhu sodelovanja in vključenosti globalno gledano. In ne smemo razumeti, da gre za antiravnanje proti komorkoli. In še za konec vprašanje energetike ste tudi omenili, strinjamo se, da gre za zelo pomembne učinke tudi na tem področju in ne le, ko gre za trgovino, temveč tudi, ko gre za trgovinska pravila. Torej ne le za izvoze, temveč tudi za spremembo trgovinskih pravil pri uh, energetiki in to bo vplivalo tudi na izvoz in uvoz energije. Hvala za jedrnato. Zdaj pa dajem besedo še kolegi Milano Mono, da zaključi razpravo. Najlepša hvala. Na hitro odgovorim na vprašanje. Se zahvaljujem za vse pripombe in za vse vprašanje. Najlepša hvala. za to, da ste se osredotočili na zunanji vidik tega poročila. O ISDS-ju obstaja že več odstavkov v poročilu gospoda Lange, štiri odstavki bolj podrobno. In to je pristojnost odbora INTA. V tem poročilu piše tudi, kako za, zavarovati naložbe znotraj ISDS-ja. Arbitraža poznamo že iz prejšnjega stoletja. Gre za arbitražo med dvema državama, posredovanje, pogajanje in tako dalje. To je tipično za arbitražo med dvema državama. Tukaj pa gre za spor med podjetjem in državo. Zato gre v primeru ISDS-ja. Strinjam se z vami, da ne gre toliko za mednarodno pravo, ampak za delitev pristojnosti. Gre za arbitražo ne med dvema državama, ki je predmet mednarodnega prava in našega odbora, ampak za arbitražo med podjetji, med podjetjem in državami. Mogoče to zanima tudi gospoda Parnoja. Že 50 let poznamo takšne mehanizme. To ne pomeni nobene spremembe v mednarodnem pravo in med, mednarodnem redu. Imamo več kot 3000 sporozumov o zavarovanju naložb, in eh, več sporazumov vsebuje takšne klauzule o reševanju spora. Takšne smo mi podpisali že s tremi državami in eh, več teh sporazumov vsebuje mehanizme za reševanje sporov. Od leta 2008 do 2012 imamo več kot 200 sporov med podjetji in državami. Več kot to je v evropskih državah. Sedaj pa evropske države omenjajo to kot problem. Mislim, da je treba tukaj stvar, na stvar gledati bolj realistično, ne tako dramatično. Na to je treba gledati z določene razdalje in ne smemo dramatizirati. Treba je dati mandat Evropski komisiji glede pogajanja. Malo manj sem optimističen glede prihodnosti gospodarstva. O tem imamo veliko poročil, imamo veliko optimističnih eh, poročil, ki govori o 25-stotni rasti, drugi o nični rasti. Sam mislim, da trgovanje povzroča eh, bogatstvo. Imamo gospodarstvo, ki je odprto in. Na odprto gospodarstvo pomeni več konkurence. Vsi bomo pridobili ne bomo nadomestili enega sektorja z drugim zato, ker bi odprli naše gospodarstvo. Ta gospodarstva so že samo po sebi odprta. Na to ne gledam tako zelo pesimistično. Gospod Kapaldo je pisal o tem, pisal je analizo o tem na zelo pesimističen način. Večina poročil in študij pa na to gleda pozitivno. Nekateri so celo zelo optimistični in transparentnost. Mislim, da je zelo pomembno, da smo dosegli to, kar smo dosegli. V razpravi na španski televiziji s prejšnjim predsednikom odbora Inta je aprila govoril o najbolj transparentnem sporazumu. Te besede niso moje. Te besede so besede gospoda Morejre, ki je predsednik prejšnjega odbora. Na srečo pa je gospod Juncker s komisijo storil korak naprej. Ne strinjam se s tem, da je vse tako zelo temačno. Gospod Tenok, najlepša hvala za vaše besede, za vaše pripombe. Lahko se vam samo zahvalim. Strinjam se z vašim optimizmom. In kot tudi drugi se strinjam, da bo ta sporazum imel pozitivne posledice. Na srečo Združeno kraljestvo ne bo izostalo, Združeno kraljestvo samo ne bi uspelo izpogajati tako zelo dober sporazum. Gospe Šake ste tudi zahvalim. Gospod Mlašo, špionaža. To predstavlja velik del poročila, ki so ga izdelali v odboru Libe. O tem smo govorili lansko leto, ZDA se zavedajo storjenih napak. Gospod Obama je napovedal, da bo zakonodajo spremenil glede varovanja podatkov za evropske državljane. Obstaja tudi obljuba, da se bodo prijateljske države med seboj nehale. Um, nadzorovati in vohuniti ene za drugimi. Vendar pa je to pristojnost odbora Libe. Strinjam se, da je šlo za zelo občutljive zadeve, občutljive trenutke, vendar pa dobro veste, da so pogajalci dejali, da v tem sporazumu ne bo vključeno varstvo podatkov. O tem se pogajajo v okviru drugega sporazuma. sporozum v okviru STO-ja je blokiran. To je pač dejstvo. Vendar pa se druge države pogaja s tem in še vaše mnenje glede konkurence, s tem se ne strinjam. Konkurenca je dobra za potrošnike, cene se namreč znižajo. Tudi gospodu Meseriču bi se rad zahvalil za besede. Vidim, da je manj pesimističen. Ne bomo znižali standardov. Gre za to, da bomo pogledali, kateri standardi so podvojeni in jih odpravili. S tem bomo odpravili birokracijo. Gospod Kastaldo. Ta sporazum ni za velike multinacionalke. Gre za majhna podjetja, ki se ne spoznajo in znajdejo v tej gori birokracije nimajo odvetnikov, nimajo menedžerjev in nimajo možnosti, da bi se znašli na tako zelo velikem trgu. Gre za to, da bomo sporozum odprli pod za majhne podjetja. Še človekove pravice, vem, da imamo tukaj problem, da je obstaja veliko razlik. Seveda v tej državi obstaja smrtna kazen, tudi na japonskem, v Indiji kaj ne storimo in veliko razlik obstaja. Vprašanje človekovih pravic je pomembno za zunanje politiko, vendar pa to ni vse. Tudi ni pomembno za trgovinsko politiko. ISDS, na to sem že odgovoril. To je dobro tudi za evropske države, kajti ameriška sodišča sedaj ne sprejemajo mednarodnih sporozumov v, na ameriški sodišči. Zato je tudi to dobro. Še transparentnost, tudi tukaj smo opravili velik napreg. Najlepša hvala, gospod Prija. Najlepša hvala za vaše potrpljenje in pričakujem z velikim zanimanjem vse predloge spremenj, ki jih boste uložili. V tem odboru ne želimo sedaj napisati še enega poročila, ki bo nasprotoval poročilu Langeja. Podamo lahko svoje mnenje. Najlepša hvala, gospod Mijan Mon. S tem je seja prekinjena. Lep večer želim. You interpreters are being considered for 15 minutes.